Good afternoon, colleagues. Lep pozdrav, kolegi. Danes popovdan bomo začeli z izmenjavo mnen z Matijasom Ruetijem, direktorem, generalnim direktorjem Gedeja za notranje zadeve pri Evropski komisiji. Danes bomo govorili o dveh vidikih naše skupne politike in sicer uredba 539, ki opredeljuje skupen seznam držav, katerih državljani so oproščeni zahtev za vizume, če želijo potovati v šengensko območje in eh, katerih državljani potrebujejo vizum za tako potovanje. Matijasom želim dati besedo za 15, 15 minut, potem pa bomo odprli razpravo. Izvolite. Prosim vas za vašo predstavitev, potem pa bomo opravili razpravo. Hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci, dame in gospodje. Če sem prav razumel, si v tem novem sklicu parlamenta želite, da vam nekaj več povem o glavnih vidikih zunanje plati oziroma zunanjih odnosov eh, v povezavi z vizumsko politiko. Vendar pa se bom osredotočil, kot ste dejali, na poročila, ki so bila nedavno sprejeta v komisiji, še zlasti si bomo ogledali načelo recipročnosti, ki je verjetno zanimivo za ta parlament in povedal vam bom, kako potekajo pogajanja in razprave, ki so trenutno v teku. Par eh, pripomp najprej o recipročnosti oziroma vzajemnosti, potem pa bi govoril o o oprostitvi vizuma za 17 držav, potem pa poročilo o Peruju in Kolumbiji in eh, kako je tu z eh, oprostitvijo. Potem eh, spregovoril bom tudi o poenostavitvi Maroko, Tunizija, Belorusija. In na to ob koncu bom povedal še par besed glede tega, kakšna je situacija glede hm, sprostitve vizumskega režima z našimi neposrednimi sosedami. Turčija, Rusija, Balkan. Tako da boste dobili vsaj um, občutek, o čem bom govoril. Kar zadeva vizumsko politiko. Samo en stavek. Vizumska politika je izjemno pomembna za zagotavljanje, da imamo mobilnost v smeri Evropske unije in da poskrbimo, da so vsi državljani obravnavani ustrezno, ko potujejo v tretje države. Skratka, gre za zelo pomemben prispevek našemu gospodarstvu in vizumska politika bo v prihodnih letih um, postajala vse bolj središče teh razprav. Zelo se že veselim, da bom z vami lahko razpravljal o vloženem predlogu za ponovno obravnavo vizumskega zakonika. Želimo si novo šengensko vizo. Uh, uh, uh, Gospod Lopes Aguija. In drugi boste verjetno imeli pripombe s tem v zvezi, česar se že veselim. Najprej, kar zadeva mm, recipročnost oziroma vzajemnost. Zauzemamo se za to, da bi razvili tak mehanizem, s katerim bi ustvarili več solidarnosti med državami članicami pri izvajanju naše skupne vizumske politike. To je tudi v skladu z željo, ki jo je izrazil ta odbor. Končna oblika mehanizma, kot veste, ni bila v skladu z zakonodajo, zato smo šli na sodišče. Obenem pa bi vam rad povedal, da medtem, ko sodišče še opravlja svoje delo, se bomo držali črke in duha eh, pravnega inštrumenta, o katerem sta se dogovorila svet in parlament. Nov mehanizem recipročnosti oziroma vzajemnosti je stopil v veljavo januarja letos. Pet držav članic - Bolgarija, Hrvaška, Cipr, Poljska in Romunija so priglasile primire ne vzajemnosti za petimi, tretjimi državami, Avstralijo, Brunej, Kanado, Japonsko in Združenimi državami. Odločali smo se med dvema možnostma, ki ste nam jih dali kot zakonodajalci. Ena možnost je bila ta, da odpravimo eh, oprostitev vizuma, druga možnost pa, da poročamo o situaciji, vedoč, da poročilo ne bo dovolj, kaj ti na koncu imamo giljotino. Giljotino, ki nas bo. Uh, pripeljala v situacijo, ko bomo morali ustaviti potovanje brez vizumov za državljane tretjih držav. In zato smo pravzaprav zauzeli pristop usmerjen k rezultatom do tretjih držav in vzpostavili redne tristranske sestanke z zadevnimi državami, torej tretja država in komisija, zato da bi videli, kaj se da narediti, da se ne bi znašli v situaciji, ko bi morali uporabiti giljotino. Z veseljem vam poročam, da so se tretje države vse strinjale, in se želele vključiti v ta uh, dialog, ki je bil zelo produktiven. Prve sestanke smo imeli maja in do julija so ti sestanki trajali. Videli pa smo, da je bilo veliko slabega razumevanja procesov in potrebnih je bilo kar nekaj pojasnil tako tretjim državam kot tudi našim državam članicam. Pred koncem leta bomo imeli še en sestanek, tako da ta nov mehanizem je zelo učinkovit za to, da se osredotočamo na ta vprašanja. O tem smo tudi poročali prvo poročilo ne priporoča začasne ustavitve, oprostite vizumu, kajti do določene mere potrebujemo ta dialog, to je prvo in kot drugo, kar se mi zdi tudi zelo pomembno, nobena od držav, nobena od eh, držav članic, ki so priglasile ne vzajemnost, nobena ni zaprosila za tako eh, začasno zaustavitev. Aprila 2015 bomo morali pripraviti drugo poročilo in tudi tokrat bomo imeli ti dve možnosti. In mislim, da bomo dejansko prej ali slej prišli do tega, ko ne bomo imeli nobene izbire, ampak bomo morali izvajati te pogoje ne vzajemnosti. Uh, eh, toliko lahko povem, ampak z veseljem bomo odgovorili tudi na vprašanja. Kar pa zadeva pogajanja za 17 državami glede odprave vizumskega režima, eh, preteklega julija je bilo dano priporočilo, da bi začeli s pogajanji o odpravi vizumskega režima s 17 državami, ki takrat še niso vključevale tudi Peruja, torej vse države razen Kolumbije in Peruja. Svet nas je le pred nekaj tedni poblestil, da začnemo eh, s pogajanji in to oktobra. Vsebina dogovora s 17 državami bo enaka in zato smo se odločili, da pogajanja razdelimo v tri skupine. Prva, Združenje Arabske Emirati, pogajanja, ki pravzaprav tečejo zdaj, danes. Potem pet karibskih držav, To so pogajanja, ki se bodo začela prihodnjo sredo. 19. novembra pa bomo začeli pogajanja z 11. pacifiškimi državami na tem seznamu. Čeprav smo ta pogajanja razvrstili v skupine, bomo v končni fazi sprejeli posamične sporazume, ki bodo prilagojeni potrebam vsake posamezne države Um, ampak, ker so sporazumi nasplošno dobro znani, dobro znana je struktura, zato smo bili mnenja, da je smiselno pogajanja nekako razvrstiti v skupine. Sporazumi bodo imeli tudi klauzulo o prekinitvi in prenehanju. To bi lahko sprožili, če zadevna država ne bi spoštovala načela vzajemnosti oziroma če bi imeli težave, kar zadeva varnost in priseljevanje. Podobno kot pri drugih eh, sporazumih o odpravi vizumov, smo razmišljali o tem, ali drža, ta tretja država omogoča da bi z datumom podpisa začeli z mm, neko začasno uporabo, potrebujemo pa mehanizem, ki bo vključil tudi Evropski parlament, preden se tega dejansko lotimo. In mislim, da bomo še morali pogledati, kako to narediti. Jasno pa mi je, glede na to, da morate tudi vi dati mm, svoje soglasje, tudi če bo šlo za nek začasni režim, moramo poiskati nek način, kako vas vključiti. Optimistično torej lahko rečem, da z sedemnajstimi državami, državljani teh držav in evropski državljani, ki bodo leta 2015 potovali, bi morali uživati brez vizumski dostop. Pred tednom smo sprejeli tudi poročilo oziroma oceno za Peru in Kolumbijo. Kot veste, sta bili ti dve državi dodani. Obljubili smo, da bomo poročilo predstavili čim prej. Mi smo našo obljubo držali in v zadnji teden pretekle komisije smo to uspeli uvrstiti na dnevni red, tako da mislim, da smo bili um, zelo hitri. Kot boste videli, so ocene v glavnem pozitivne in zato naj bi EU začela s Perujem in Kolumbijo pogajanja o, o odpravi vizumskega režima. Mislim, da bomo imeli priložnost o tem govoriti podrobno in te razprave z vami se že veselim. Prav tako bo tekla razprava tudi v svetu in če se izkaže, da se države članice strinjajo s pozitivno oceno komisije, potem bi morali eh, pogajalska izhodišča predstaviti svetu za to, da bi se lahko izpogajali o sporazumu odpravi vizumov. Ko bo svet eh, te usmeritve sprejel, bi naj spogajani takoj začeli in če nam uspe dobiti to zeleno luč, upam, da bomo uspeli leta 2015 tudi pripeljati do konca eh, sama pogajanja o odpravi vizumov z Perujem in Kolumbijo potem se bomo soočili z enakim vprašanjem in sicer glede takojšnjega učinka, če je podpis pač opravljen pred ratifikacijo, ampak na to moramo šele počakati. To seveda vzame kar nekaj časa. Lahko vam zagotovim, da mi imamo v pisarni že celo vrsto ljudi, ki pravijo, da moramo začeti z naslednjo revizijo vizumske uredbe 539. Verjetno vas zanima, kakšno je stanje tu. Leta 2014, maja 2014 smo se tega lotili. Seveda, najprej želimo dokončati pogajanja s 17 državami, Perujem in Kolumbijo. Jasno pa je, da na neki točki v letu 2015 bomo morali predstaviti nov zakonodajni eh, predlog za to, da dopolnimo eh, vizumski seznam iz uredbe 539. Ta nov predlog bo upošteval tudi eh, revidiran seznam kriterijev, ki so bili dodani k uredbi 539, tako da poleg priseljevanja, vzajemnosti, zonalnih odnosov, regionalne koherence, imamo zdaj še gospodarske koristi, zlasti v smislu trgovine in turizma, človekove pravice in tudi temeljne svoboščine. Torej, možno je, da bo to nekoliko zahtevnejše in pogledati moramo, kako bomo izoblikovali našo politiko s tem v zvezi, potem, ko bo uredba 539 eh, ponovno pregledana. Toliko lahko trenutno povem, kar zadeva eh, vizumsko liberalizacijo. Kar pa zadeva poenostavitev vizumskih režimov, vemo, da so ti sporazumi stopili v veljavo z Armenijo in Azerbejdžanom letos in Vemo tudi, da bo podoben sporazum 1. decembra začel veljati za Kapverdske otoke. Dobili smo že pogajalska izhodišča od sveta, zato da bi se izpogajali o ponostavitvi vizonskega režima z Marokom. Ali imamo težavo s francoskim tolmačenjem? Si vous voulez, je Če želite, lahko celo govorim francosko. Ja, da, da, da, da. Vem, da znate govoriti vse jezike. Tri pravzaprav lahko. Imamo težavo z francoskim tolmačenjem. Ne. Aha, spet ga imamo. Uh, Ravno sem govoril o Maroku. Torej. Prva pogajanja glede sporazuma o poenostavitvi vizumskega režima naj bi potekala junija in tega sem se zelo veselil, ravno ko sem nastopil svojo novo službo, ampak žal je zaradi krize maroška stran odpovedala ta pogajanja. Dogovorili smo se o novem sklopu pogajanj 20. oktobra, tudi to je bilo odpovedano, tako da v tem trenutku skušam skupaj s kolegi ugotoviti, kateri so razlogi za to in ugotoviti, kako se odzvati na nekaj, kar se mi zdi da je pravzaprav ne zainteresiranost eh, Maroka za razpravo o vizumski poenostavitvi in ponovnem sprejemu, kajti o tem dvojem želimo razpravljati skupaj. Svet še razpravlja glede pogajalskih eh, izhodišč za Tunizijo. Upam, da bomo do konca leta imeli mm, ta izhodišča in da bomo torej lahko uh, leta 2015 začeli z temi pogajanji, usporedno z pogajanji o ponovnem sprejemu. Pogajanja o poenostavitvi vizumskega režima tečejo tudi z Belorusijo. Formalno so se začela na začetku letošnjega leta. Junija smo v Minsko opravili tehnični krok pogajanj. Moram reči, da gre za zelo odprto in eh, kolaborativno eh, razpravo. Drugi krok bo potekal v Bruslju, verjetno še pred koncem leta, verjetno nekje konec novembra. In na zadnje, gospod predsednik, potem bom zaključil par besed o naših neposrednih sosedah z neposrednimi sosedami je vizumska politika zelo močan inštrument za oblikovanje naših odnosov. Zdi se, da so dialogi o liberalizaciji vizumov mm, zelo tehnična stvar, vendar pa zlasti v naši soseščini eh, imajo ti pogovori zelo močno politično noto. In kdor je sodeloval v zadnjih desetih letih pri pogajanjih o širitvi, bo vedel, da je ta dialog o liberalizaciji vizumskega režima pravzaprav ustrezal nekaterim stvarem, ki smo jih počeli tudi pri samih širitvenih pogajanjih. In tretje države, naše neposredne sosede, so to uporabljale tudi zato, da so posodobile svojo upravo. Zato gledajo na to kot na zelo koristen inštrument za to, da se javna uprava, sodstvo, boj proti korupciji, nadzor nad zonanimi mejami posodobijo. Mislim, da smo pomagali na zahodnem. Balkanu z našimi dialogi o vizumski liberalizaciji. Pomagali smo jim doseči napredek eh, na ključnih točkah, podobno velja tudi za Moldavijo. Glede Ukrajine. Dialog o vizumski liberalizaciji je bil eden najbolj prepoznavnih rezultatov v zadnjih nekaj tednih za nove organe oblasti v Kijevu, obenem pa je to tudi glavni vzvod, ki lahko pripelje do ključnih reform v Ukrajini. In še Turčija, naj povem, da je bil sedaj sporazum o ponovnem sprejemu v celoti ratificiran. In eh, to je tudi ena od glavnih gonilnih sil pri sodelovanju med Turčjo in EU. To je tudi turška stran zelo jasno povedala. Po drugi strani pa imamo tu še Rusijo. In zaustavitev dialoga o liberalizaciji vizumskega režima je bila tudi ena od najbolj prepoznavnih stvari, ki je sledila dogajanjem na Krimu in to je bil tudi zelo močan inštrument. Gospod predsednik, bil sem precej dolg, ampak skušal sem vam pokazati, kako uh, imamo v Evropski uniji celo paleto inštrumentov na področju vizumske politike. Želel sem povedati, kako pomembno je, da skupaj s parlamentom zagotavljamo, da ti inštrumenti ostanejo močno orodje tudi v prihodnje. Thank you for your presentation and your openness with the committee and for colleagues who came during that presentation. Torej, ne vas samo spomnim tiste, ki ste prišli nekoliko kasneje, da mora biti parlament uh, vedno obveščen o vseh ja, postopkih gospod Jazdemera, uredba 539, še posebej, kar zadeva mehanizem recipročnosti in pa zamrznitve. To je bilo najbolj važno takrat, tako da izvolite vi kot prvi. Gracia, Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, zahvaljujem se tudi generalnemu direktorju, gospodu Reuteju. Eh, ni še dolgo na tem položaju, ampak eh, veliko dokazov je že dal v svoji zavezanosti temu delu. Zahvaljujem se iskreno tudi Evropski komisiji, ki je prišla danes v naš odbor in nam predstavila poročilo o splošni situaciji na področju vizumov, eh, še posebej pa načelo vzajemnosti, z vzajemnosti s tretjimi državami v tej vizumski politiki. Zahvaljujem se za predstavitev eh, poročila o učinku, eh, ko gre za oprostitev vizumskega režima za Kolumbijo in Peru. Izpolnjevanje te eh, začasne zaveze je zelo težavno, ampak to zelo cenim. to eh, zdaj daje eh, zagon, da se bomo lotili pogajanj o obeh dvostranskih sporazumih. Sam sem bil eh, poročevalec za revizijo uredbe 539 skozi 2001 in rad bi podal nekaj splošnih komentarjev. Eh, načelo neuzajemnosti s tretjimi državami je bil eden od najbolj problematičnih vidikov, ko smo se pogajali o tej reviziji. Gospod De Koster eh, to zelo dobro ve. Eh, veliko sem se naučil, ko se nisem strinjal z njim, a resnično sem se veliko naučil iz tega. Vsi smo se strinjali, da je treba okrepiti skupnostno politiko vizumov. Treba je zagotoviti solidarnost eh, obravnave, ki jo morajo biti deležne vse države članice in njihovi državljani. Prepričani smo bili, da potrebujemo bolj učinkovit mehanizem in po treh letih pogajanj smo to tudi dosegli. To je bila dolga in težavna parlamentarna razprava. Na žalost pa po potem, ko je eh, to stopilo v veljavo, je komisija eh, ta sporazum eh, poslala na sodišče in zdaj še vedno čakamo na presojo Evropskega sodišča. Politična ocena, še nekaj v zvezi s tem. ko se komisija ne strinja s parlamentom in svetom, se uh, zateče tudi na sodišče, tako se je tukaj izkazalo in to je politično gledano negativno. Zato bi rad izkoristil to priložnost, da še enkrat komisijo prosim, naj umakne to svojo tožbo na sodišču. sam to prosim z veliko ponižnosti, pa tudi z veliko odločnosti. Zanima me, če tega ne umaknete, kako boste eh, ravnali v primeru, da eh, sodišče to razveljavi. Sam si tega seveda ne želim. Eh, kaj, če sodišče razveljavi člene o recipročnosti, kako boste to razložili? nisem bil eh, tudi nezadovoljen eh, z vašo izjavo, da bomo stvar izvajali še naprej. Eh, to se mi ne zdi dovolj natančno in zanesljivo. Veliko je primerov, ko prihaja do nerecipročnosti v odnosu do tretjih držav in vse to kaže na potrebo, da je treba ukrepiti mehanizme, ki so vključeni v revidirano uredbo 539. Zdaj pa še nekaj bolj pozitivnih komentarjev. In sicer eh, bodo ti vezani na študijo učinka in na liberalizacijo vizumskega režima s Kolumbijo in Perujem. Vsi kolegi iz prejšnjega zakonodajnega eh, mandata, še posebej Juan Fernando López Aguilar, so Eh, se intenzivno ukvarjali s tem. Za parlament je ta tema zelo občutljiva. To je tudi zelo pomembno, eh, eh, kajti stranke iz vseh usmeritev so se strinjali s tem. V Kolumbiji in Peruju proučujejo zdaj vse perspektive glede varnosti, gospodarstva, eh, mobilnosti, eh, recipročnosti, eh, regionalnega povezovanja in tako naprej. Vse to je zapisano v poročilu, ki je zelo podrobno in zelo pozitivno. In kaj to pomeni? E, koristi od vzajemnosti bosta imeli obe strani, ne samo eh, ta ali ona. Zato prosim komisijo pre gospoda Reuteja, da nadaljuje eh, na tej poti. Eh, svet je treba prositi za začetek dvostranskih pogajanj in sicer v isti smeri, kot ta pogajanja že potekajo z drugimi državami, ki so tudi zapisane v uredbi v najkrajšem možnem času bi na ta način lahko zaključili s pogajanji in podpisali oba sporazuma. Najlepša hvala za pozornost. Hvala, gospod Diaz de Mera. Gospod uh, Lopes Aguilar. Hvala, predsednik mislim, da je to odlična priložnost, da se da pogovorimo o tej predstavici gospoda Rutja. Prav tako pomembno, da nekoliko podrobneje spoznamo podrobnosti te celotne zamisli o skupni evropski vizumski politiki, ki naj bi zdaj ulili nekaj več eh, vsebine, kot da samo govorimo o nekih formulah govorimo o klauzuli o vzajemnosti in o zamrznitvi vizumskega režima kot, o, kot da sta to dva enakovredna pogoja, ampak nista. Klauzula reciprožnosti je eno, klauzula suspenzo je drugo. Tako da me najprej zanima, kje je prišlo do praktične implementacije te klauzule o suspenzu in kakšne so izkušnje s to tehniko in ali je prišlo do kakšne koliko kršitve vzajemnosti, ki je vredna omembe. Glede na razvoj mednarodnega prava, ki nekako ne, dovoljuje tudi odpravo tega načela vzajemnosti pod določenimi pogoji. Potem tehnični vidiki začetka pogajanj o sporazumih v imenu Evropske unije s tretjimi strani v zvezi z skupno evropsko vidinsko politiko, to ima politične posledice. In zanima me, ali je kaj takšnega že predvideno za Belorusijo. Omenili ste Trebajdžan, Armenijo, da so države, ki seveda ne sodijo v institucionalni model Evropske unije, niso pa članice sveta Evrope, kar velja tudi za Belorusijo iz upravičenih razlogov. Tako da me zanima, ali je začetek pogajanj za Belorusijo nekaj, kar ima politične posledice. Potem eh, spodija zdemera je omenjal Kolumbijo in Peru. Če pogledamo podrobnosti te ocene, samo včeraj je bil predsednik Kolumbije v odboru AFET, kjer je yeah zelo eksplicitno govoril o tem pomembnem koraku naprej, da se Kolumbiji in eh, Peruju ponudi liberalizacija vizumskega režima. Eh, velika pričakovanja so bila izrečena glede tega, tako da bi tudi dodatne pojasnile bila zelo dobrodošla. Hvala, gospa Veržijad. Ja, hvala lepa, spoštovani gospod generalni direktor, za to predstavitev, ki je bila dosledna. Nisem prebrala podrobno vseh dokumentov, dobili smo jih šele nedavno. Do nedavna sem bila v Tuniziji, tako da bi se dotaknila tega vidika. pogledamo poročilo o izvajanju načela vzajemnosti, vidim, da to zajema v osnovi Romunijo in Bolgarijo in nekako se mi zdi. In to bi prosila, da mi pojasnite ali celo potrdite, da je to nekoliko vezano na notranjo politiko EU, kar zadeva Bolgarijo in Romunijo in na oklevanje Evropske unije same, da odpre šengenske meje Romunije in Bolgarije. Zdi se mi, da je kar veliko usporednic tu, kar zadeva nove sporazume, omenjate vizimsko politiko. Mene predvsem zanima sosedska politika in eh, sredozemsko partnerstvo in moj odgovor je ja, seveda, ampak eh, ko beremo te dokumente, zelo hitro dobimo občutek, da smo še daleč od nekega partnerstva in da zasledujemo dokaj enostransko eh, politiko, da vidimo, kakšne obveznosti imajo tretje države, nekoliko manj pa se vidi, kakšne bodo njihove koristi. Tako da nisem nič kaj presenečna nad eh, ravnanjem eh, Maroka, kar zadeva suspense ko pogledamo dokument o Turčiji, je približno podobno. Torej, v vseh teh eh, partnerskih eh, sporazumih je pač načelo, da je dam. In ko gre za sporazume o ponovnem sprejemu, je nekaj manj koristi za tretje države, ker je mobilnost to gre za Tunizijo. In tudi pri sporozumih o mobilnosti vidimo, da smo tukaj daleč od podpore, ki jo potrebuje to, ta država, ki je ena redkih držav, ki je doživela to, da se arabska pomlad odvija v smer demokratične tranzicije in mislim, da moramo biti še posebej previdni tu. preteklih eh, dneh mislim, da se je izkazalo, da je treba še veliko storiti za to, da bomo na drugi strani sredozemlja deležni boljšega razumevanja. Hvala lepa, gospa Večijat. Gospa Gabriel, ki je trenutna poročevalka za uredbo 539, eh, še pride, zdaj je tu ni, ampak če bo prispela, bomo tudi ne dali besedo, ampak žal je v tem trenutku še ni to, upamo, da, da se bo pojavila. Če se bo, ji bomo dali besedo. No, tu bi rad izkoristil svojo funkcijo predsednika. Mi boste povedali, če se motim in če to ni relevantno ampak pravičen sem, da je to nekaj, o čemer je komisija razmišljala. Namreč številne nas poslance so spraševali o razmerah v sredozemlju in o vprašanju humanitarnih vizumov. Ali komisija razmišlja kaj o tem? Ste že kaj razmišljali o tem, kaj bi to pomenilo, kakšni so parametri? Vem, da to ne sodi neposredno v to razpravo danes eh, in v kontekstu, v katerem eh, razpravljata zdaj poročevalec in prejšnji poročevalec, ampak eh, če se vam zdi, da to je relevantno, prosim, če se lahko dotaknete tudi tega, če ne, lahko kdaj drugič. Tako da izvolite, če lahko odgovorite. Želi morda še kdo besedo? Ne? Potem pa izvolite, gospod Rujte. Ja, hvala lepa. Gospod Šogor, želite besedo? Vas nisem videl. Ja, izvolite. Jaz se oprečem, vi ste na drugem sestanku. Veste, da prihajam iz Romunije, tako da bo moje vprašanje v zvezi ne le z Romunijo, ampak eh, tudi Bolgarijo, Polsko, eh, Mačarsko in Ciprom. Namreč eh, bilo je sprejeto stališče, da so še vedno določene tretje države, za katere ne velja vizumska zahteva in ki še vendarle zahtevajo vizume za državljane določenih držav. Niste predlagali nobenih eh, ukrepov proti tem državam, eh, ZDA, Kanada, Avstralija, zato me zanima, kaj se bo na tem področju še dogajalo. Izvolite, gospod Rute. Ja, hvala lepa. Bom skušal odgovoriti na nekatera ta vprašanja in eh, upam, da da vam bom lahko podal nekaj zadovoljivih odgovorov s tem v zvezi. Torej, kot prvo, gospod Diaz Demera, hvala lepa za prijazne besede, ki so bile začinjene z nekaj kritike na račun komisije, kar zadeva naše stališče do Evropskega sodišča in naj povem, da kje stojimo pri vsem skupaj. Tu je šlo bolj za načelno razpravo, ki jo imamo in ki žal do neke mere poteka, vse kar zadeva to uredbo, okrog relativne uporabe zvedbenih in pa izvednih aktov in uh, delegiranih aktov. Tako da gre bolj za ustavno pravno razpravo, ki pa žal poteka in mora potekati na določenem polju. Želel pa sem zelo jasno povedati, da gre tu bolj za načelno razmišljanje o relativni uporabi teh različnih aktov, kar nas je privedlo do tega, da se tu ukvarjamo s sodiščem. No, moje izkušnje. Bil sem na stanju Evropskega parlamenta na popolnoma drugačnem področju, ko sta se komisija in parlament borila proti parlamentu glede pravne podlage. In moje izkušnje z Evropskim sodiščem so, da so zelo pogosto, zelo modri pri svojih eh, odločitvah in odločitvah. Eh, lahko imajo, ko pripravijo sodbo, bodi si zapišejo, da komisija nima prav in potem je pač treba izvajati zakonodajo, kot je treba. Če pa pravijo, da ima komisija prav, pa nam eh, zelo pogosto daje čas. Zelo pogosto nam daje čas za spremembo zakonodaje, da se to uskladi z eh, tolmačenjem sodišča in to nam potem tudi omogoča, da stvari ustrezno obvladujemo. Tako da moj neposredni odgovor bi bil, da ne mislim, seveda je to odvisno tudi od mojega komisarja in nove komisije, ki bodo morali to še preučiti, ampak mislim, da ne, ne bomo umaknili tožbe pred sodiščem, lahko pa vam zagotovim, da bomo zadevo ustrezno obvladali, ne glede na izid. No in kot rečeno, uvodoma. vodoma implementirali bomo točno to, kar je bilo odločeno, dokler ne dobimo sodbe. In toliko torej na temo vaših kritik, lahko pa vam tudi zagotovim, da kar zadeva Peru in Kolumbijo, eh, da bomo to nadaljevali z bilateralnimi pogovori, da se uspešno lahko pripravimo na pogajanja, ko bomo pač dobili pogajalski mandat, tako da z tega vidika bo zelo jasno, da bomo sodelovali še naprej, zato da enkrat, ko dobimo pogajalski mandat, pogajanja lahko stečejo dokaj hitro, kajti te tretje države tudi vedo, kaj lahko od nas pričakujejo, kaj bomo od njih zahtevali. To mislim, da je kar dobra praksa. In tako je tudi vedno bilo. Gospod eh, Lopes Aguilar, ker zdaj vas skupno vidim skupno politiko, ja, gledajte, tudi jaz se učim sproti. Ampak, eh, čeprav razumem, nismo še uveljavili mehanizma suspenza, to mora zahtevati države članice dejansko. Recimo, naprimer, da pride do enormnega povečanja nezakonitega priseljevanja ali če pride do velikih eh, skrbi zaradi varnosti, potem eh, države članice od nas zahtevajo, da sprožimo ta mehanizem, ampak zaenkrat se to še ni zgodilo. Tako da v tem trenutku smo v situaciji, kjer moramo pač spoštovati mehanizem vzajemnosti v tej uredbi in uh, Tu lahko tudi odgovorim na vprašanje gospoda Šogorja, kar zadeva mehanizem recipročnosti, torej vzajemnosti. Imamo, popravite, če se motim, mislim, da leto in pol ali dve spremljanja, eh, za spremljanje razver in da potem poročamo o tem, kaj se dogaja, da to poskušamo spremeniti ali pa da predlagamo. Zamrznitev oprostitve od vizumske obveznosti za tiste države, za katere ne velja recipročnost. 2016 mi, mi pravijo, da je ta rok. Torej, v tem trenutku nobena država članica še ni od nas zahtevala, da dejansko to uveljavimo. Tako da v tem trenutku nadaljujemo z dialogom skupaj s tretjimi državami, tudi zato, da pride do boljšega razumevanja zahtev. In to zdaj govorim v odgovor, ko spet držati. Bolgarija, eh, Romunija, Cipr, Poljska in Hrvaška so tiste države, ki jih eh, ta problem zadeva. In tretje države imajo pač svoje pravne zahteve, kar zadeva oprostitev ljudske obveznosti. In trilateralni dialog, ki poteka, dejansko omogoča našim državam članicam, da uvidijo, kakšne so te težave. In nekatere težave so v bistvu povezane s tem, da veliko ljudi predolgo ostane v državi torej da vstopijo na podlagi mm, vizuma, potem pa presežejo dovoljeno obdobje. In eh, te države imajo dokaj toga pravila glede tega, kdaj pač nek x odstotek državljanov neke države ne, se ne vrača v državo, potem ni možno odobriti oprostitvi odvisinske obveznosti. To je podobno našemu sistemu v končni fazi in upravljamo zelo konkretno, zelo natančno analizo ravnanja in um, dejanskega spoštovanja pravil strani državljanov določenih držav, kar zadeva vizumske določbe. In potem se odločimo, dobro, lahko spremimo to uh, tveganje uh, in uh, odpravimo zahtevo po vizumski uh, obveznosti. Tako da, čeprav razumem pomisleke, ki jih izražate s svojim vprašanjem, pa je realnost takšna, da gre tu za zelo konkretne razprave, ki jih imamo s tretjimi državami s tem eh, v zvezi. Potem sredozemlje. Ja, Ampak to je zdaj eh, že kar širša razprava. Dejstvo je, da smo zelo jasno liberalizacijo eh, vizmov in pa eh, sprošenje vizmskega režima vizali tudi na vprašanje vračanja. Turčija je dejansko ratificirala sporazum o ponovnem sprejemu in Zdaj mislim, da smo tudi že kar naredili velik napredek v smeri liberalizacije bizmskega režima. Sporočilom, ki ga turška stran, moram reči, da tudi zelo, zelo ceni. Tako da do neke mere lahko priznam, ja, da je stvar nekoliko težavnejša pri Maroku in uh, bomo še videli, kje bomo končali pri Tuniziji. Strinjam pa se, da bo treba imeti razpravo o vizumih oziroma o ponovnem sprejemu. In tu seveda je, ja, res je, gre za koncept, da je dam in obe strani morate spoznati, da je smiselno začeti s takšno razpravo. In to seveda je sestavni del širše razprave, ki jo bomo tudi imeli z gospodom eh, Mogherini v kontekstu zunanjih odnosov, kar zadeva migracijsko politiko, ki vključuje razvojno politiko in zunanje odnose in upam, da bomo v neki, fal, v neki točki lahko tudi tu imeli kaj uh, takšnega zdaj. Nočemo zdaj dajati teh eh, slabih zamisli, da po dva komisarja obravnava ta isto zadevo. Kar zadeva humanitarne vizume, to je nekoliko drugačno vprašanje, kajti v tem trenutku govorimo o šengenskem 90-dnevnem vizumu. Tu pa je govora zdaj o vizumih, ki jih izdajo države šence same, kajti gre za vizume za daljše bivanje, ampak tekom prihodnjih dveh tednov bomo imeli obsežno konferenco o ponovni naselitvi in preselitvi. Vsi vemo, da moramo okrepiti našo politiko, kar zadeva Severno Afriko, Sirijo, razmere z begunci v Libanonu in Jordaniji in Turčiji. Okrepiti moramo tudi naše politike na drugih področjih in sestavni del tega bodo tudi bistveno postojiše razprave z državami članicami v smislu, ali so pripravljene na eh, preselitev, eh, ponovno naselitev, kajti vemo, da se stvari pozlapšujejo, eh, kar zadeva južno sredozemlje. Hvala lepa. Vem, da to ne sori v, v krok naše razprave danes, ampak hotel sem to vseeno spraviti na dnevni red, nekako to hvala za to. Gospa Gabriel je tu, e, niste slišali prestanka razprave, ampak ste trenutna poročevalka. Vem, da prej pač niste mogli biti tu. Želite morda zastaviti kakšno vprašanje ali postaviti samo kratko izjavo? Sekretarjat nevarno pravi, da imamo nekaj časa. Vedno jim pravim, da ne, tega ne izrekajo na glas pa kar naprej to počno. Nikoli nimamo časa, vse veste. Dobro, časa ni, ampak vseeno lahko kaj poveste. Na kratko. Hvala, gospod predsednik, še enkrat se oprečujem, ker nisem bila tu, da bi prisluhnila predstavitvi komisiji, bi pa seveda deteknila poročila uh, komisije, ki je bilo objavljeno, kar zadeva uh, sporazum o vizumnih z Perujem in Kolumbijo. Strinjam se s komisijo, da je prišlo do izboljšav, kar zadeva določene ključne eh, vidike po eni strani zaupanje v prosilce za vizume iz obeh držav, to je pozitiven signal, potem eh, so se znižale varnostne eh, pomisli, prav tako je recipročnost, ki jo zagotavljata obe državi zdaj Eh, nekaj pozitivnega in to je ključnega pomena. Imam pa vendarle nekaj vprašanj. Najprej vprašanja glede biometričnih potnih listov. Pravite, da je varnost eh, potnih listin zadostna in da se zdi, da sta obe državi pripravljeni tekom drugega polletja 2014 začeti z eh, razpisi na tem področju. Smo že meseca novembra, nam lahko poveste kaj več s tem v zvezi in ali smo lahko prepričani, da bo pred vstopom v veljavo sporazumo vse to tudi dejansko rešeno. Drugo vprašanje človekove pravice, to je vsekakor ključno vprašanje za parlament. V poročilih je zapisano, da so temeljne pravice in svoboščine na boljšem kot v preteklosti v teh državah, čeprav vemo, da je na tem področju še vedno nekaj garancij, ki jih potrebujemo. Poročilo operuje, tu je zapisano, da je vlada sprejela načrta 2014 eh, do 2016, kaj potem po letu 2016 in eh, kaj vključujejo te konkretne garancije, ki jih omenjate v poročilu. Tretje vprašanje je tih otapljenih drog. Ta dva, te dve poročili določajo, da so organizirane skupine še vedno nevarna za unijo, sploh kar zadeva proizvodnjo in eh, trgovino z mamili in da liberalizacija vinskega režima lahko poveča število uh, eh, tih otapcev drog sploh iz Kolumbije. Torej, kaj konkretno počnete ti dve državi s tem v zvezi, ali ima komisija kakršne koli natančnejše informacije o strategiji teh dveh eh, držav. In to je problem, ki je tesno povezan z mojim naslednjim uh, vprašanjem in sicer trgovina z ljudmi, kajti to lahko še poveča število uh, žrtev trgovine z ljudmi, Eh, za poceni delovno silo in pa eh, izkoriščanje za spolne usluge in zanima me, kaj se torej počne na tem področju. In še zadnje vprašanje, kar zadeva sporazume o ponovnem sprejemu. Eh, ocenjujete, da bi sporazum o ponovnem sprejemu s Perujem bil možna rešitev za njimi, ali je kaj že bilo storjenega v tej smeri in kakšne so naslednje faze, ki jih predideva komisija. Tako da čestitke še enkrat komisiji za obi poročili. Še enkrat napovdarjam, da določeni vidiki ostajajo še nedorečeni in da potrebujemo konkretne ukrepe, ne samo nekih splošnih obljub, kajti lahko povdarim, da želimo si odpravo vizijske obveznosti za Kolumbijo in eh, Peru, ampak treba je izboljšati stopno sodelovanja in to ne le na področju ponovnega sprejema. Hvala. Gospod Rute, izvolite. Hvala lepa, gospa Gabriel. Morda bi lahko začel s tem, da povem, da bi v določenem trenutku vsekakor rad eh, spregovoril o poročilu Kolumbija in eh, Peru na nekoliko bolj konkreten način način, ampak morda kdaj drugič, kajti, kot sem razumel, bomo o tem spregovorili zgolj na splošno in morda bo v določenem trenutku več možnosti za pogovor na to temo in eh, jaz in eh, službe kandikcije za notranje zadeve smo vsekakor na voljo, da ponudimo morda nekaj več eh, pojasnil s tem v zvezi. Ampak na splošno lahko povem, da kar zadeva biometrične potne liste. Tu vam v tem trenutku ne moram zagotoviti, ali so bili postopki sproženi ali ne. Dejstvo je, da so nam pač dejali, kar so nam dejali. No in eh, če bomo začeli z pogajanji, bomo tekom teh pogajanj vsekakor preverili, ali so vse te zahteve tudi izpolnjene, da potem lahko sprostimo vizumski režim z obima državami. Enako na nek način velja tudi za človekove pravice. Dobro je, da smo zdaj že obrali ta pristop za obvid 2.14.2.16. In to velja tudi za vse ostale sporazume, agizmenske sporazume. Namreč najprej moramo videti, kakšne so razmere na področju človekovih pravic, če so v neki državi pač eh, slabše. Če se poslabša, potem ima to svoje posledice, tako da moramo vse čas biti budni in zadevo spremljati. Kar zadeva trgovino z mamili, oziroma tehotapnimi mamili in pa ljudi, Odločitev predsednika Junkerja je bila zelo modra, namreč da odgovornost za boj proti trgovini z drogami prenese na generalno direkcijo za notranje zadeve. Eh, vsekakor bomo začeli s sodelovanjem eh, s Kolumbijo v prvi vrsti in eh, enako seveda velja tudi za trgovino z ljudmi. To so stvari, kjer bomo tudi skupaj s kolegi preučili, ali lahko skupaj z Europolom spremimo še kakšne dodatne ukrepe. Kar zadeva sporazume o ponovnem sprejemu, to mislim, da je bolj zadeva za leto 2015, ampak eh, me boste popravili, če se motim. Mm. moram pa reči, da v tem trenutku kaj več eh, s tem v zvezi ne, ne znam niti povedati. Dobro, ste zadovoljni z odgovori, gospod Gabriel, da. Hvala lepa, gospod Rujte, za vašo prisotnost tu v pripravi na današnji sestanek sem prebral tudi sodbo sodišča o Mauriciusu, kar je pokazalo, da je zelo pomembno, da institucije obveščajo nas, ne pa da mi vse čas zahtevamo uh, informacije. Dejali ste, da je to inštrument, ki je zelo pomemben, ki ima veliko uh, moč. Videli ste, da uh, kolege zanima veliko v zvezi s temi mednarodnimi sporazumi, tudi poročevalka je, je pokazala, kako zelo pomembno vprašanje to je za parlament. Tako da to bo vsekakor prvo v dolgi vrsti srečanj, kjer je, mislim, da bomo imeli zelo. Uh, plodne razprave. Tako da eh, hvala za danes in pripričan sem, da se bomo še veliko krat videli tekom tega mandata na temo vizumske politike. Še enkrat pa hvala lepa za vaš čas danes. Kolegi, vidite, da smo danes eh, uspeli nekoliko nadoknaditi s časom za spremembo, tako da predlagam kratek odmor. Ne, ne, to, to ni, ni hec, čisto zares. Do pol petih kratek odmor, ko nadaljujemo z zaslišanjem na temo notranje varnosti. Tako da prosim, če se lahko vrnete ob 16.25. Um, Dragi kolegi, ponovno bomo začeli z zasedanjem. Eh, hvala, da ste, da ste se pravočasno eh, zbrali v dvorani. Danes popovdne bomo imeli izmenjavo mnen o, tukaj piše, terorizmu. Mislim, da bi moralo pisati boju proti terorizmu o tujih borcih in pa predstavitev poročila o stanju in trendih na področju terorizma te sat. Uh, To poročilo je tudi pred vami. Smo v zanimivem trenutku, to bo orientacijska razprava, kajti smo šele na začetku našega mandata in imeli bomo še veliko intenzivnih razprav o strategiji notranje varnosti. To seveda obsega številne teme, ki zadevajo ta odbor, tako zakonodajne kot nezakonodajne teme. In danes smo tukaj eh, zbrali ključne akterje, ki bodo usmerjali našo razpravo o strategiji notranje varnosti. Danes bomo imeli bolj neformalno razpravo, eh, ki bo zagotovila, da si bodo eh, lahko bolj izkušeni poslanci izmenjali izkušnje z manj izkušenimi, da bodo lahko postavljali vprašanja. In Eh, da bomo lahko potem tudi pri zakonodajnem delu izhajali iz eh, teh naših razprav. Ta razprava eh, je bolj orientacijske narave, namenjeno pa je kar nekaj časa. Upam, da bo zato na voljo več časa za prispevke in vprašanja. Najprej bom razložil, kako bomo to holistično izvedli. Naš prvi govorec je gospod Dekerkove, ki je eh, koordinator EU za boj proti terorizmu, potem je z nami Rob Wainwright, ki je direktor Europola, Michelle Konings, predsednica Eurojusta, Mara Marjanaki, direktorica za globalne medstranske vprašanja pri Evropski službi za zunanje delovanje, Claudio Galcerano, ki je predsednik delovne skupine za področje terorizma pri svetu EU. In pa še Luigi Sorika, ki je direktor za notranjo varnost v generalnem direktoratu za notranje zadeve. Besedo bom dal vsem tem kolegom za 10 do 15 eh, minut oziroma dobili bodo uh, različne časovne intervale za svojo predstavitev. Eh, mislim, da je bolje, če so predstavitve krajše in imamo potem več časa za razpravo. Besedo pa kar dajem gospodu uh, eh, Dekerkoviju za 15 minut. Uh, vedno se boste lahko oglasili tudi v razpravi, uh, zato uh, se ne počutite preveč omejene s časom. Uh, izvolite. Najlepša hvala. Spoštovani člani in članice odbora Libe. Govoril bom o treh vidikih te grožne, kot jo vidim sam. Govoril bom tudi o odzivu EU in zelo na hitro bom omenil tudi nekaj izzivov. Kar se tiče eh, same grožne terorizma povezane z Al-Kaido, naj povem naslednje samo jedro Al-Kaide je zelo degradirano. Mi smo bili dejavni na treh eh, področjih. Eh, Al-Kaida se je širila po arabskem polotoku. Eh, več organizacij je povezanih z njo na arabskem polotoku, potem imamo organizacijo na afriškem rogu v Magrebu šarija je um, razširjena povsod od eh, Maroka do Jemna, pa še Boko Haram v Nigeriji. Zelo se je povečalo število tujih borcev. Eh, temu eh, pojavu smo bili priča že v preteklosti v Somaliji, Jemnu in drugih državah, vendar nikoli v tako velikem obsegu. Po mojem osebnem mnenju imamo uh, okrog 3000 evropejcev, ki so tudi vključeni v ta pojav. Zakaj? Verjetno zaradi lahkega dostopa prek Turčije v Sirijo in Irak. Eh, pot ni draga, internet tudi igra pomembno vlogo pri vsem tem, nekateri pa omenjajo celo, da so predmestja lepa bližje eh, predmestjem evropskih mest, eh, kot pa naprimer Mali ali kakšna friška država. Mislim, da se bomo glede naslednjega vsi strinjali. Ti eh, džihadisti, tisti, ki si želijo biti džihadisti, bodo eh, uh, se bodo urili in uh, jim bodo salafistični bojovniki tudi oprali možgane. Uh, ti bojovniki zajemajo borce iz različnih držav uh, in uh, tekom njihovega usposabljanja se poveča tudi njihova uh, tolerančnost do nasilja. Uh, poleg tega. Imamo zdaj organizacijo ISIL, take organizacije do zdaj eh, ni bilo. Več kot 30 tisoč eh, borcev obsega in kontrolira tretjino eh, Iraka in Sirije. Imajo tudi zelo pomembne vire po zaslugi pranja denarja, odkupnin zaradi ugrabitev oseb, obnašajo pa se izjemno nasilno. Zelo na kratko želim omeniti tudi pet dejavnikov, ki to grožnjo še povečujejo. Prvi tak dejavnik je posledica eh, vojaškega udara v Siriji in Iraku. Eh, morda to lahko privede tudi do poročilnih ukrepov v Evropi ali pa proti evropskim interesom v tujini. Eh, videli smo že um, take primere, naprimer, ko so ubili uh, francoskega talca v Alžiriji. Uh, in dobili smo tudi izjave, da bodo povračilni ukrepi še prišli. Uh, poleg tega uh, vojaški poseg, vojaški posegi Evrope privabijo še več tujih borcev. Mm, tisti tuji borci, ki se trenutno borijo v Siriji in Iraku, eh, potem lahko pridejo domov v svoje domače države in če ne bomo eh, previdni pri izražanju svojih ciljev, bi to lahko vodilo tudi v radikalizacijo eh, opozicije. Nekateri deli opozicije se bodo radikalizirali, če jih ne bomo dovolj Eh, hitro podprli, pridružili se bodo najbolj ekstremnim skupinam. Eh, koalicija želi takšne primere zmanjšati na minimum. Če ne bomo dovolj jasni pri svojih eh, ciljih, namreč da želimo odstraniti Asada, potem se to lahko zgodi. Spreminja se tudi samo področje terorizma zdaj imamo dve organizaciji, ki tekmujeta med sabo, Daiš in Al-Kaida, Al eh, Zaviri in eh, Al Bagdad. Določene veje eh, so se že pridružile ISIL-u proti Al-Kaidi. To je organizacija, ki je v porastu, zato zdaj pridobivajo. Uh, člane eh, TTP v Pakistanu eh, in pa še druge organizacije se jim pridružuje oziroma se povezujejo z njimi, tudi Boko Haram v eh, Nigeriji. Tam tudi želijo vzpostaviti kalifat v severni Nigeriji. V Siriji, morda ste zato slišali iz medijev, obstaja neka podružnica Al-Kaide ki je sestavljena iz borcev, ki prihajajo iz Afganistana in Pakistana. Ti imajo veliko izkušenj. Ti eh, delajo tudi strokovnjaki za eksploziv izjemna. Eh, evropejci eh, s veljavnimi dokumenti se jim tudi lahko pridružijo. Tretji dejavnik, eh, ki ga bom omenil samo na kratko, pa je naslednji. In ta lahko vodi v zelo neželeni razvoj dogodkov. Ta dejavnik je Libija in dogajanje v Libiji. Pa še dva dejavnika, ki si zaslužita poglobljeno razpravo, sta naslednja. Eh, zmanjšanje varnostnega aparata arabskih držav. Eh, tam je potekala arabska pomlad in eh, v teh državah se je oslabil varnostni aparat. Niso dovolj hitro v teh državah še izgradili varnostnih služb, ki bi spoštovali človekove pravice. To je za nas izziv. Poleg tega se povečuje napetosti med suniti in šiiti, eh, gre za vojno znotraj islama ali pa eh, za posledico boja med Iranom in Saudsko Arabijo. Kaj smo mi naredili v tem kontekstu v zadnjih dveh letih? E, tako na notranji kot zunanji ravni smo veliko naredili in to naj na kratko zdaj omenim. E, v kontekstu Evropske unije v 28 državah eh, članicah, eh, v kontekstu tudi devetih eh, držav članic, ki jih najbolj zadeva pojav tujih borcev, smo bili zelo dejavni. Evropski svet nas je pozval naj še pospešimo svoje delo. Poleg tega so potekala nedavna srečanja v Washingtonu, eh, varnostni svet se je tam sestal in eh, mm, pripravil dve resoluciji v zvezi s tem. Maja 2013 je eh, svet PNZ sprejel strategijo, da bi s tem naslovil problem tujih borcev. 22 ukrepov je bilo predlaganih. Sam pa tudi komisija in EAS smo predlagali te ukrepe zato da bi omejili dostop eh, tujih borcev. Eh, najprej smo želeli bolje razumeti ta pojav, kakšno motivacijo imajo, kakšen način delovanja in tako naprej. Druga stvar je bila, eh, da bi tem ljudem v največji možni meri preprečili, da bi zapustili Evropo in se pridružili borcem v Siriji in Iraku. Potem smo želeli tudi izboljšati zaznavanje sumljivih potovanj. Mhm, ukvarjali smo se s tem, kaj narediti eh, s tistimi, ki so se vrnili potem, ko so določen čas preživeli eh, v teh državah in pa njihovo potencijalno kriminalno vedenje. Omenil bom nekaj ukrepov, ki smo jih sprejeli v zadnjem letu in pol. kako prepričati mladim evropejcem, da se pridružijo džihadu v Siriji in Iraku, to je eno najtežjih vprašanj, eh, kajti zato je potrebno razumevanje samega postopka procesa radikalizacije in razlogov, zakaj ljudje čutijo, da morajo iti v Sirijo in Irak. Na to je treba potem pripraviti ustrezne odgovore. Komisija je pred eh, letom vzpostavila delovno skupino, za razumevanje radikalizacije in pa mreža radikalizacije. Ta skupina je skušala identificirati najboljše prakse, veliko so se ukvarjali s tem in mi potem te najboljše prakse skušamo spodbujati v državah članicah. Veliko je delovanja na lokalni ravni, veliko usposabljanja socialnih eh, delavcev, učiteljev, Eh, potem eh, lokalnih policistov, osebja v zaporih, da čim prej zaznajo znake radikalizacije. Gre za to, da se eh, zagotovi odziv, ki ni povezan samo z varnostjo na take pojave radikalizacije. Povezali smo se tudi z velikimi platformami na internetu kot sem prej eh, rekel, gre verjetno za prvo vojno eh, v zvezi s Twitterjem. Približati se moramo glavnim akterjem na internetu. Eh, ne samo, da bodo odstranili nezakonite vsebine z interneta, ampak da bodo razvijali tudi sporočila boja proti terorizmu. Torej nasprotna sporočila. v tem odboru se je veliko razpravljalo tudi o tem, kako bolje zaznati sumljive potnike. Nimam najnovejših številk, vendar so naše službe pred meseci zaznale približno 60 odstotkov tistih, ki si želijo postati tuji borci. E, torej, 40 odstotkov e, takih državljanov pa je odšlo v Sirijo in Irak. Eh, veliko um, teh tujih borcev se potem fotografira in slike objavljajo na Facebooku. Uh, eh, 60 odstotkov smo jih torej zaznali. Potem smo se povezali s policijskimi službami eh, in eh, se prepričali, da so res imeli namen zapustiti Evropo in oditi na eh, eh ta prizorišča europol in interpol sta bila tudi povezana s tem. Ko službe ne eh, zaznajo takih namenov, torej sumljivih potovanj in to je sporno v tem parlamentu, je tudi, da se eh, uporabijo podatki PNR. Vem, da je to sporno v parlamentu. In svet je bil okrog teh vprašanj najbolj aktiven komisija prav tako. Eh, Ta, želeli smo, da se optimizirajo eh, tovrstni instrumenti. Glede šengenskega sistema komisija trenutno eh, sodeluje z državami članicami zato, da bi našla načine, kako izboljšati podajanje in pa uporabo šengenskih informacij strani policije in drugih organov. Uh, Torej, ko na zunanji meji ali pa znotraj šengenskega območja nadzorujejo določene osebe, morajo ugotoviti, ali so te osebe povezane s Sirijo ali Irakom. V začetku oktobra smo imeli razpravo o tem, kako izboljšati nadzor na zunanjih mejah. Komisijo so prosili, eh, da eh, eh, opredeli neke skupne indikatorje. Eh, nekakšen eh, šengenski priročnik naj bi izdali, eh, da bi lahko na bolj harmoniziran način nadzorovali zunanje meje. Preverili smo tudi, ali so določene osebe že v sistemu. Ministri so se odločili, da bodo sistematično elektronsko preverjali potovalne dokumente. Eh, zaenkrat so te preverbe na mejah eh, samo vizualne, torej eh, uradnik pogleda potni list, redko kdaj pa ga um, spusti skozi napravo oziroma uh, uporabi elektronske instrumente. Treba je preveriti, ali je ta potni list ukraden, ponarejen ali karkoli drugega. In to uh, preverjanje bi moralo voditi v izboljšave. Vsi imamo elektronske biometrične potne liste in ta potni list je treba samo eh, spustiti skozi napravo, pa takoj lahko ugotovimo, ali je dokument ponarejen. Eh, skušajte malo povzeti. Da. Eh, zdaj pa ljudje, ki se vračajo v Evropo, kazenski odziv eh, in Michelle Konings bo o tem povedala več, eh, je naslednji. Imamo resolucijo 2178, eh, ki zahteva, da imajo vse države članice definicijo tega kazenskega dejanja. To je velik izziv za vse. Zbiranje dokazov je zelo težavno, nismo prisotni v Siriji in Iraku, tako kot smo bili naprimer v Afganistanu in pa v Iraku med prvo vojno. Zato je težko zbirati dokaze. Države članice zdaj razmišljajo o alternativnih načinih, kako uh, ta pojav lažje zajeti in obravnavati. Uh, sam se najbolj zauzemam za nov pristop, eh, ki je bil eh, razvit v francoskem parlamentu. Eh, ta namreč notranjemu ministru omogoča, da prepove nekomu odhod iz države, če obstaja dovolj dokazov za to. Torej, ta oseba potem ne sme oditi iz države, odzamejo pa mu tudi potni list. Tukaj ni treba dokazati, da se je nekdo boril v teroristični organizaciji, to je težko dokazati. Lahko pa dokažemo, da je ta oseba zapustila državo medtem, ko je bilo to prepovedano. Čas se mi je skoraj iztekel, zato uh, se ne bom uh, toliko lotil zunanjega vidika. Svet za zunanje zadeve je sprejel strategijo o zunanjih eh, vidikih tega pojava tujih borcev. to od komisije in službe za zunanje eh, delovanje zahteva veliko podpore, eh, podpore držav izvora. Ne gre samo za Evropo, ampak tudi za Zahodni Balkan, Severno Afriko. Eh, od tam prihajajo borci v tisočih, ne samo po 100 ali 200. Naprimer, iz Tunizije je odšlo že 3000 borcev v Sirijo, 9 tisočim pa so preprečili odhod. Tudi iz zalivskih držav uh, jih veliko gre v Sirijo in Irak. Tem državam moramo pomagati, da bodo sposobne same uh, se odzvati eh, na ta pojav. Poleg tega je treba zagotoviti letalsko varnost, varnost na mejah, nadzor meja in tako naprej. Ne gre pa samo za tuje borce, gre tudi za boj proti ISIL-u. Uh, in uh, kolegi iz službe za zunanje delovanje zdaj pripravljajo neko vizijo za Sirijo in Irak. Ta bo skušala nadomestiti vojaške uh, boje, vojaško posredovanje. V regiji lahko še veliko naredimo, podpreti moramo novo iraško vlado, ki je bolj vključevalna kot v preteklosti potrebujemo ta vključevalni pristop in mm, tej vladi moramo pomagati eh, oblikovati nove politike. Mm, skupaj se bomo potem eh, borili proti džihadistom. Eh, ta vlada jih skuša vključiti prav tako sunite. Ehm, treba je podpreti opozicijo v Siriji, se povezati s Turčijo to je glavna tranzitna država za tuje borce. Povezati se je treba tudi z zalivskimi državami. Ideološka podpora namreč prihaja od tam, tudi veliko finančnih sredstev borci dobijo od tam. E, moramo se bolj e, politično zauzeti, prav tako finančno in se ukvarjati z ideološkimi e, vidiki. E, Eh, terorizma in pa eh, reševati tudi eh, problem vojnih zločinov. Svet je v zadnjih mesecih uporabil veliko svoje kreativnosti za pripravo strategije boja proti tujim borcem. Mislim, da bomo morali v ta boj vložiti še veliko truda. Hvala. Political office, I think this is exactly what we are. Prosil sem vas, da zaključite malo prej, pred petimi minutami, pa eh, me niste ravno upoštevali, ampak to je stvar, ki jo vsi politiki počnemo. Eh, razlog, zakaj sem vas ustavil, je, da eh, si želim razprave s poslanci. Javilo se jih je kar 16. Vem, da ste vsi strokovnjaki in uh, Želim si, da bi lahko na koncu odgovorili našim poslancem, da bo časa dovolj. Tema je zelo zanimiva. Omenili ste tudi PNR. Vem, da vas kolegi želijo vprašati po tem. 16, kot sem rekel, se jih je že javilo in ne želim, da nam zmanjka časa. Eh, zdaj bo spregovoril Rob Wainwright, eh, ki tudi ni tuj temu odboru, vsi ga poznamo, to je direktor Europola in prosim, če se omejite na pet do deset minut, mogoče enajst, eh, kajti potem bodo spregovorili še naši poslanci in želim, da eh, bo časa dovolj tudi za vaše odgovore na vprašanja poslancev. Nočem, da bi nam na koncu zmanjkalo časa. Eh, Rob nam bo zdaj spregovoril, prihaja iz Walesa. Eh, deset minut imate na voljo. Eh, vem, da boste omenjali tudi PNR in druge teme, ki zanimajo naše poslance. Minutes. Če prav razumem vašo prošno, imam na voljo deset minut za govor v valižanščini. Pozdravljeni kolegi. Prvič sem tukaj v novem odboru. Čestitam vsem poslancem, ki ste bili izvoljeni v ta odbor. Na kratko bom spregovoril o grožni in še razširil določene informacije, ki jih je podal že Žil. Mi nadzorujemo teroristično grožno, to nam omogoča, da pripravimo letno poročilo, ki ga imate pred seboj. Predsednik je že omenil to poročilo. Veliko zanimivih trendov se je pojavilo v zadnjem letu. Eh, terorističnih napadov v Evropi je bilo v zadnjem letu manj, eh, moramo pa si pogledati širšo sliko. Trend torej gre navzdol, vendar pa eh, je to posledica tega, da separatistični terorizem postaja vse manjši problem v Evropi, zato je terorističnih napadov manj. Ehm, po drugi strani pa nas zelo skrbi grožna, ki je povezana z verskim terorizmom, terorizmom, ki ga navdihuje eh, vera. Islamska država je s tem povezana, potem napad na židovski muzej v eh, Bruslu, napad se je zgodil tudi v Otavi v Kanadi. Um, torej, dejavnosti na tem področju pa se povečujejo in uh, Eh, tudi vse večje aretacij zaradi eh, terorističnih dejanj. Eh, vsekakor je dominantna tema tukaj tema tujih borcev. Sam bi rekel, da je nevarnost terorizma zdaj največja in sicer zato, ker je v to upletenih vedno več ljudi. V tisočih potujejo v Sirijo in Irak. Eh, hodijo torej na ta konfliktna območja eh, in to se je v tem času še okrepilo. Eh, v prejšnjih konfliktih tega ni bilo toliko. Veliko je radikalizacije preko interneta in treba je priznati, da določene teroristične dejavnosti niso povezane samo s tistimi, ki so potovali v Sirijo in nazaj, ampak v Kanadi je recimo napad izvedel nekdo, ki so ga navdihnili tuji borci, sam pa nikoli ni potoval v te države. Veliko novačenja torej poteka prek eh, interneta in eh, zato eh, moramo to upoštevati v našem boju proti terorizmu. Bolj kot kdajkoli prej je ta teroristična grožna taka, da uh, uh, zlorablja uh, internet uh, in pa pravice na internetu. Socialni mediji to zlorabljajo vsak dan. Uh, poleg tega imamo um, svobodno gibanje. Veliko ljudi vsak dan potuje skozi šengensko območje, zato je za organe zelo težko ta gibanja zaznati. Kot sem rekel, je zato ta izziv tako velik. Eh, odziv nanj pa mora prihajati, mora priti iz vseh eh, strani, iz različnih nivojev. Sam eh, se bom osredotočil predvsem na tri elemente. Internetni problem zahteva tesnejše sodelovanje med zasebnim in javnim sektorjem. Potrebujemo boljšo ureditev, več sodelovanja, zato da se bomo borili proti temu pojavu zlorabe socialnih medijev. Eh, po Snowdnu je zdaj stališče eh, številnih podjetij eh, takšno, da ne želijo sodelovanja z vladami. Pred kratkim smo videli, kakšne načrte imajo Google, Apple in uh, drugi. Torej, uh, onemogočili so dostop tudi pravosodnim organom do uh, določenih njihovih strani. Eh, torej, to javno in zasebno sodelovanje je zdaj v tem trenutku ključnega pomena. To nam bo pomagalo nasloviti ta problem. Potem digitalna agenda, na to se bom še vrnil, kajti naslednji teden sem spet povabljen v ta odbor, da spregovorim še o kibernetski kriminaliteti. Sam se pridružujem tistim, ki eh, si želijo nekega uravnoteženega zakonodajnega akta v zvezi s PNR. Eh, teroristi eh, res eh, izkoriščajo svobodo gibanja po Evropi, vendar moramo vseeno ukrepati zmerno. Ta parlament in druge institucije so v zadnjih desetih letih dobro sodelovali. vzpostavile so eh, določene ukrepe, skupne preiskovalne skupine eh, in druge ukrepe, ki kažejo na to, da eh, se evropske institucije zavedajo problema, večje sodelovanja z Eurojustom in Europolom. Treba pa je zagotoviti, da bomo v polni meri uporabljali te zakonodajne ukrepe. Eh, s tem v zvezi so se pojavili pozitivni znaki. Lansko leto je prišlo do povečanja eh, tega, kako EU eh, oziroma nacionalni organi uporabljajo mehanizem za zasledovanje financiranja terorizma. Mm, ta številka je desetkrat večja kot leto prej. No, vendar pa še vedno nismo na ravni, ki bi eh, bila kos izzivu, ki je pred nami. Evropol ima edinstvene zmogljivosti, da zagotovi eh, nacionalnim organom določene eh, usluge in storitve. Začeli smo tudi z novim projektom Focal Points Travelers, kot se to imenuje v angliščini. Želimo zagotoviti varno okolje tako da bomo lahko eh, imeli skupno evropsko stališče oziroma pregled nad evropskimi osumljenci. Nismo še na evropski ravni pregledali celotne slike in eh, proučili vseh podatkov. Veliko ljudi v te države potuje tudi iz nedolžnih razlogov, ampak treba je opredeliti tiste, ki eh, se tja odpravljajo zato, da bi se pridružili teroristom. Eh, zdaj bomo vzpostavili novo delovno skupino, ki bo pomagala državam članicam, da se odzovejo na ta izziv. Države članice se morajo poslužiti eh, zakonodajnih eh, zmogljivosti in drugih instrumentov, ki jih imajo na voljo. Hvala, 7 minut in 50 sekund. Hvala, vaše delo je zelo pomembno, verjetno bo veliko vprašanj naslovljenih na vas. Besedo pa zdaj dobi gospa Konings. Uh, um, uh, Potrudila se bom, da se tudi sama držim časovnice in da se bom držala desetih minut, ki ste mi jih dodelili. Spoštovane dame in gospodje, poslanci odbora Libe. Veseli me, da sem tu in da lahko z vami delim nekatere eh, vidike, s katerimi se ukvarjamo v Eurojustu in to ne od včeraj, pač pa že zadnjih deset let. Teroristična grožnja je realna in še zlasti v povezavi z tujimi borci je to vse večja grožnja, grožnja, ki se pojavlja in problem, ki bi ga morali deliti in skupaj reševati. Zato se zauzemam za eh, skupen pristop. Kot je Rob že povedal, je veliko dobrega zakonodajnega dela že bilo opravljenega. Začelo se je z 11. septembrom in eh, odločitvijo oziroma sklepom iz leta 2002 s katerim je Evropa dobila skupen pogled na terorizem. Leta 2004 eh, med madridskimi bombardiranji, leta 2005 med londonskimi bombardiranji oziroma eksplozijami smo ugotovili, kaj vse moramo narediti na področju sodelovanja eh, in usklajevanja. Leta 2005 je svet sprejel sklep, ki je zahteval toživce, ki sodelujejo na boju boja proti terorizmu. Na ta način bi zagotovili, da bomo izmenjevali najboljše prakse in da bodo dobre izkušnje izmenjevali mm, toživci med seboj. 28 toživcev iz vseh držav članic, ki se borijo proti terorizmu, predstavlja pravo zakladnico znanja, idej in razmislekov. In če je te sad imel korist od izkušenj, potem je zato, ker so nam naši korespondenti iz 28 držav članic pomagali svojim znanjem. Od leta 2008 mm, se sedaj lotevamo stvari, ki se jih prej nismo mogli. Gre za usposabljanje, gre za ozaveščanje. In ugotavljamo, da od leta 2008 nacionalni pravosodni in policijski organi zelo dobro izkoriščajo te eh, nove možnosti, ki jih imajo kaj bi danes naredili, če bi ta kazniva dejanja ne obstajala. Zdaj od komisije prejemamo poročilo o izvajanju oziroma vključevanju teh kaznivih dejanj nacionalno zakonodajo in zdi se mi, da je dobro. 26 držav je dejansko izvedlo uh, Mm, in vključilo ta nova kazniva dejanja v svojo zakonodajo. Le dve državi tega še niste naredili, tako da je poročilo dobro. Videli bomo tudi, kaj to pomeni z praktičnega vidika. Ta, ti storilci kaznivih dejanj mm, so zdaj prisotni tudi na sodnih procesih, pri preiskavah. Seveda pa je tudi kar nekaj razlogov za skrb nekatera kazniva dejanja, nekatera kazniva vedenja ne vodijo do polne preiskave in pregona ljudi. Prav tako vidimo, da ni povsod enako um, tudi rekrutiranje solo akterjev. Naš sistem torej še ni brez napak in če prisluhnemo resoluciji 2178 Združenih narodov, je posil jasen. Želijo, da imajo vse države sistem, ki omogoča vsem, da se borimo proti teroristom, ki potujejo iz države v državo. Zato bi morali razmisliti o tem, ali je naš pravni okvir primeren, učinkovit, ali je dovolj učinkovit, ali pa bi morali razmisliti o nekem skupnem imenovalcu in narediti korak naprej skupaj, ko skušamo poiskati tista kazniva dejanja, ki nacionalnim organom najbolje pomagajo, da se zoprstavijo proti tem novim pojavom. Tudi na sestankih z nacionalnimi predstavniki smo ugotovili, da se način, kako se države lotevajo teh kazdivih dejanj, razlikuje. V nekaterih državah, zlasti devetih najbolj prizadetih, vidimo, da je na nacionalni ravni bilo spostavljenih veliko eh, mehanizmov, multidisciplinaren pristop med eh, nadzorom v samih skupnosti, programi proti radikalizaciji, sodelovanje med policijo, obveščevalnimi varnostnimi službami in nacionalno mm, pravosodno oblastjo. Vse to so primeri, ki bi jih morda kazalo razviti tudi v drugih prizadetih državah. Prav tako vidimo, da v nekaterih državah se osredotočajo na vse mlade, ki zapuščajo državo in imajo um, zapise oziroma evidence o vseh mladih ženskah in celih družinah, ki zapuščajo uh, države. Ko smo začeli s tem, smo govorili o plus minus stotih tujih borci lani, pa govorimo že o sedemstotih tujih borcih in povratnikih letos že 2000. Problem se torej veča, vendar pa se to ne odraža v sodnih obravnavah. Nekateri spremljajo tiste, ki se vračajo, jih tudi aretirajo v drugih državah, pa imajo klasifikacijo. Tisti, ki se vračajo in se ukvarjajo z rekrutiranjem oziroma novačenjem, tisti, ki imajo teroristične namene in ki bodo organizirali teroristične napade, skratka različne ravni eh, povratnikov. Kateri so izzivi hm, pravosodnega sodelovanja? Mnogo jih je in zbiranje dokazov in tudi dopustnost e-dokazov vidimo, da je velik uspon interneta, WhatsAppa, Skypa in pri vseh teh medijih ni tako enostavno zbrati elektronskih dokazov, ki bodo tudi dopustni in ki bodo v celoti v skladu z zakonodajo. Mi smo namreč varuhi pravne države in zato moramo resnično zagotoviti, da se dokazi zbirajo v skladu z pravno državo. Drug izziv so finančne preiskave. Čel je o tem že govoril, zajemanje tavcev, izsiljevanje, povezave med eh, organizatorji oziroma storilci hujših kaznevih dejanj in teroristi, vključno z dejavnostjo tujih borcev. Nenavadne pri Eurojustu želimo spostaviti dodelano mrežo, ki bo vključevala tudi zunanje pravosodne organe v Turčiji, na Balkanu, na severu Afrike. Zato smo vse že povabili na naše strateške sestanke, kjer se pogovarjamo o tem, da je potrebno um, poostriti našo politiko boja proti kaznivim dejanjem. Naj povem še, da končujemo poročilo, o katerem je govora o vsem tem, o politiki kaznivih dejanj in to bomo predstavili svetu ministrov decembra letos. Ob koncu bi rada povdarila še, kako pomembno je, da se skupaj borimo proti tem pojavom. Izogniti se moramo uh, razdrobitvi naših prizadevanj, zagotoviti moramo varnost in se skupaj boriti proti tej bolezni, ki jo lahko primerjam z rakom. Če se ne začnete boriti pravočasno, se lahko zgodi, da je prepozno. Zato vas prosim, po napadih 24. maja v Bruslju in potem, ko smo zdaj videli primere, ko so se na sodišču borili proti 45 članom organiziranega kriminala, zdaj je morda to, kar smo dosegli, velik korak naprej, vendar pa morda tu ni dovolj. Hvala lepa za vašo pozornost. Much, you know, do, uh... Hvala lepa. Tudi zadnje tri govorce prosim, da poskusijo govoriti manj kot deset minut. Veliko je namreč poslancev, ki čakajo na besedo in verjetno boste želeli tudi odgovoriti. Naslednja je gospa Marinaki, direktorica za večstranske in globalne zadeve. Hvala. V veliko čast mi je, da lahko sodelujem v imenu Evropske službe za zonanje delovanje. Menimo, da je zelo pomembno obravnavati zunani vidik tega mm, celovitega pregleda mm, pojava, kot je terorizem včasih ta zonani vidik zasenčijo naše ukvarjanje z notranjimi vprašanji, ampak vsi vemo, da je vidik, zonani vidik varnosti tesno povezan z našo varnostjo, zlasti ko gre za vprašanje, kot so tuji borci. Situacija v Siriji in Iraku še vedno prevladuje na vseh naslovnicah. Isil se zdi, da je bil do neke mere uspešen pri tem, da je uspel pridobiti podporo mnogih skupin. Militantne skupine v Egiptu so v torek izrazile svojo podporo, ampak če tudi ti dramatični dogodki zaslužijo vsa našo pozornost in nujen odziv, bi Isil ne smel biti edino, kar nas skrbi. Žil je že dejal, da nas vse skrbi Horazan in tudi vse druge frakcije, ki so bolj podružnice. Združeni narodi so objavili notranje poročilo, interno poročilo, ki bo kmalo tudi uradno objavljeno, čeprav eh, so ga v nekaterih medijih že objavili in tam piše, da se dosti krat ugotavlja, da se številke tujih borcev močno povečujejo v letih od 1999 eh, do 2010, se je močno povečalo to število. Zdi se, da je prišlo do eksplozije entuzijazma. Eh, zlasti za ISIL. Mm, Bivši džihadisti se zgrinjajo v Irak in Sirijo v mm, obsegu brez primere. Več kot 15 tisoč ljudi iz 18 eh, držav, ljudje, ki so odpotovali za to, da se borijo v okviru islamističnih, ekstremističnih skupin in ne glede na to, da prihajajo iz tako različnih okoli, se borijo skupaj. Več kot 3000 je državljanov EU, tako kot sta povedala, kot so povedali že govorci pred menoj, skrbi nas tveganje, da bi prišlo do širitve te nevarnosti po regiji, namreč tudi druge države so v nevarnosti, da se ta situacija prelije še k njim. Problem je širši in globli, Al-Kaida in njene franšize so še vedno žive. Pri Al-Kaidi smo videli napadi v Somaliji, Jemnu, Nigeriju, Pakistanu, prišlo je do ugrabitev, prisilnih porok mladih deklet, Boko Haram v Nigeriji, potem pomori pacijentov v bolnišnicah, potem eksekucije eh, delavcev, ki so izvajali cepljenja v Pakistanu. Torej, v več kot 90 državah smo bili priča terorističnim napadom. Eh, samo v letu 2013 smo imeli več kot 10 terorističnih napadov, več kot 18 tisoč mrtvih in več kot 32 tisoč ranjenih je bilo v vseh teh napadih. Ne pozabimo tudi, da velika večina žrtev terorizma, po nekaterih ocenah več kot 90 odstotkov, so muslimani. Naša naloga, naloga Evropske unije je, da opredelimo konkreten strateški in vzdržen odziv. To mora biti v skladu z našim ciljem boja proti terorizmu na globalni ravni, obenem pa želimo spoštovati človekove pravice, omogočiti evropskim državljanom, da živijo na območju eh, varnosti in pravice. Naša prizadevanja bi zato lahko opisali na tri načine. Mednarodni pristop in politični angažma, potem izgradna zmogljivosti za spopad z grožnjo in kot tretje, vodilna vloga Evropske unije. Pri mednarodnem pristopu lahko rečemo, da ste nas že povabili, da smo 16. oktobra na sestanku Afeta in Libeta, Libe odbora poročali o našem delu in tudi izvršilni direktor Siteda je bil prisoten in zelo jasno je povedal, da po mnenju Združenih narodov zunanji tuji borci zahtevajo globalni pristop. Imamo sicer resolucijo 2178, vse eh, države članice Evropske unije so podprle to resolucijo in dejansko nam je zadnji trenutek uspelo, da je predsednik Evropskega sveta spregovoril eh, varnostnemu svetu in podal naše skupno sporočilo. Vprašanja, na katere se moramo osredotočiti, pa imajo opraviti veliko z kazenskim pravosodjem, pristopom do boja proti terorizmu. Obenem pa moramo pomagati državam, ki pomoč potrebujejo za to, da lahko izpolnijo svoje dožnosti. To je kontekst, kjer delamo z roko v roki z druženimi narodi. In Zdaj smo prevzeli nalogo, da dajemo pobude za izvajanje resolucije 2178. Eh, Želimo si političnega dialoga z Združenimi narodi. To smo že začeli 20. oktobra. Skupaj z Združenimi narodi smo tudi koordinirali in bili so gostitelji konference vseh regionalnih centrov za boj proti terorizmu, za to, da bi pripravili konkreten seznam ukrepov za preprečevanje boj proti ekstremnemu terorizmu in za preprečevanje tujih borcev. Prav tako smo 20. oktobra na Svetu za zonanje zadeve sprejeli tudi našo strategijo za boj proti terorizmu in tujim borcem, ki se osredotoča na Siro in Irak. To je okvir našega delovanja. Zdaj pa predlagamo, da bi razvili projekte preventive za Sirijo in Irak, tako da bi preprečili radikalizacijo. Računamo pa tudi na podporo. Predsednik eh, se opravičuje, nisem eh, nalašč uporabil kladivca, ampak po pomoti. Vem, da želite povedati, čim več, vendar pa predlagam, da počasi zaključimo. 19 poslancev je prosilo za besedo in ne bo zelo koristilo, če nam še naprej pripovedujejo o tem, kaj vse ste uspeli doseči. Drugi kolegi bodo zato imeli manj časa, namreč vi boste morali še odgovoriti na vprašanja. Bojim se, da ne bomo prišli do konca seznama vseh 19 govorcev. Zaključite, prosim. Seveda, človekove pravice so na seznamu prednostnih nalog vseh nas. Prav tako. Si želimo tudi oblikovati naše sezname za ukrepe v tretjih državah. Seveda pa smo vsi skupaj sodelovali, tudi skupaj s ključnimi deležniki po vsem svetu, vključno z Združenimi narodi, ZDA, Rusijo, Kanado, Avstralijo, pa tudi s Turčijo, Saudsko Arabijo, Pakistanom, Indijo in drugimi, zato da bi vsa naša prizadevanja vodila v isto smer. In Ob koncu naše večstransko sodelovanje v globalnem forumu proti terorizmu, kjer spodbujamo ključne pobude v boju proti terorizmu, Bojimo, borimo se proti nasilnemu ekstremizmu. V Abidabju imamo prvi tak center, prispevali smo več kot 5 milijonov evrov. Aktivno Evropska unija tudi sodeluje z več kot dvema milijonoma evrov v boju proti terorizmu in ne nazadnje še inštitut na Malti, kjer smo mnenja, da lahko zelo dobro prispevamo k temu, da bi vse države pospešile eh, prizadevanje na področju pravne države. Ja, morda si želite odgovarjati na vprašanja, ampak bojim se, da jih ne boste uspeli slišati. 21 poslancev je namreč sedaj eh, prosilo za besedo, še dva govorca posta nastopila. Prosim, da se držite pet mm, minutnega roka. Na ta način boste samo pridobili, ne pa izgubili. Namreč naši kolegi vam želijo postavljati vprašanja. Tudi sam imam vprašanje za žila, tako da sem na vaši strani pet minut vsak, lepo prosim. Naslednji je gospod Galcerano. Če kdo misli, da sem neuljuden, vedite, da boste še imeli priložnost. Zato vsak pet minut. Gospod Galcerano, ki je predsednik eh, sveta EU eh, oziroma delovne skupine sveta EU za terorizem. Pozicijo. Hvala. Čas, ki ga imam, bom uporabil za to, da razložim prioritete, ki so vodile italijansko predsedstvo oziroma njeno delovno skupino za boj proti terorizmu. Kot prvo, prizadevali smo se, da bi izboljšali operativno sodelovanje med vsemi organi za boj proti terorizmu. Sam vodim organ za boj proti terorizmu v svoji domovini in zelo dobro vem, da je sposobnost odzivanja na tako hudo grožnjo odvisna od kakovosti in količine informacij, ki jih uspemo dobiti in tudi od obsega informacij, ki jih uspemo izmenjati. Zato si je italijansko predsedstvo zelo prizadevalo, da bi izboljšali pretok informacij zlasti med uh, obveščevalci in organi preprečevanja odkrivanja in pregona. Vsem državam članicam smo um, svetovali mednarodne ekipe, ki bi se ukvarjale samo in izključno s tujimi borci, kot se je danes izkazalo, gre za varnostno prioriteto za našo družbo. Druga stvar, ki jo želim podariti, je okrepitev sodelovanja tudi z državami, ki mejijo na Evropsko unijo in imajo zelo relevanten problem tujih borcev. V mislih imam zlasti Zahodni Balkan. To so države, s katerimi smo vzpostavili tudi dialog glede sposobnosti odzivanja v okviru boja proti terorizmu. Prizadevali smo se tudi, da bi poglobili naše poznavanje posameznih pojavov. Naj razložim. Ko govorimo o tujih borcih, pomislimo takoj na tiste osebe, ki vstopajo na ozemlje Evropske unije in ki lahko ukrepajo proti nam. To se je zgodilo in to se bo ponovno zgodilo, če ne bomo pravočasno ukrepali. Poznamo tako mm, osamljene, izolirane akterje. Kaj se da narediti tu? Tukaj ne gre samo za delovanje policije in organov za boj proti terorizmu. Evropska unija je pripravila odzive na podlagi poznavanja teh pojavov in na podlagi um, poznavanja, kdo so ti akteri. To je lahko civilna družba, to so lahko tisti, ki delajo v prvi bojni črti. In Moram reči, da kot javni uslužbenec, ki prihaja iz Italije, sem zelo neposredno vključen v vprašanje priseljevanja. Italija je dosti krat eh, pravzaprav vstopna točka. Priseljevanje in terorizem je potrebno povezati in zato skušamo poiskati prave odgovore želimo kar najbolje uporabiti inštrumente, ki jih imamo na voljo, tako na področju obveščanja kot tudi sodelovanja. Ob zaključku. Poznavanje teh pojavov pomeni tudi izmenjavo najboljših praks in naučenega. Tisti, ki so se bolj odblizu srečevali z vprašanjem terorizma, ima pravico in dožnost, da te najboljše prakse izmenjuje z drugimi državami, ki šele gradijo svoje zmogljivosti za boj proti terorizmu. Tudi tu smo si prizadevali v času našega predsedovanja. Zdaj pa mislim, da sem se držal želja gospoda predsednika. Uh, Hvala lepa. Na koncu še gospod Soreka z komisije. Moja naloga bo enostavnejša, kajti veliko dela komisije je že bilo omenjenega. Še posebej je to omenjal Žilde Gerhove in tudi ostali kolegi. Jaz bi torej rad povedal, da je pristop, ki ga je obrala Evropska komisija v zadnjem letu v skladu z dosedanjo strategijo za boj proti terorizmu takšna, da bomo tudi v prihodnje notranjo varnost krepili s tem, da se bojimo proti terorizmu ne le z vidika eh, pregona. Seveda gre tu za to, da potrebujemo seveda represivne ukrepe, ampak tudi preventivne ukrepe. In to pomeni, da moramo vključiti vse deležnike in komisije, seveda na najboljše mesto vključuje akademsko sfero, medije in eh, civilno družbo. Radikalizacija je lokalne skupnosti, subjekte iz osebnega sektorja in eh, javne organe združila. Kar zadeva sodelovanje z žrtvami, tudi to je zelo pomembno poraba interneta in uh, eh, državnih omrežij. Verjetno uh, veste, da smo začeli z dialogom z internetnimi podjetji. Gre najprej za korak v smeri dialoga, ki bo pomagal eh, policiji in uh, internetnim operaterjem, da okrepijo usposabljanje in razumevanje. Potem pa je to tudi informiranje, ravno kar smo začeli s projektom v vrednosti milijon evrov za dve leti. Spostavili bomo delovno skupino za strateško komuniciranje na nacionalni ravni. Tu se bom ustavil in po minuti in 59 vam vračam besedo. Vse eh, ni treba, vse komisija pogosto presega svoj čas, ampak vseeno zelo prijazen vas. Tako, zdaj pa odpiramo razpravo in eh, z vašim dovoljenjem bi imel kratko vprašanje za žila. To je nekaj, na čemer eh, že delate. Prebiral sem že o vašem delu na tem področju. Drugi bo se tudi spraševali o PNR. Mene pa zanima tole. Novi vodja protiopoščevalne službe v Združenem kraljestvu je dal velik podarek na to, da domnevni teroristi uporabljajo družbene, eh, državna omrežja. Pravite, da številne podjetja ne uporabljajo varnostnih eh, eh, programov. Ali je res, da velike podjetja ne uporabljajo dovolj eh, orodi za šifriranje, za kibernetsko varnost, ker to je nekaj, všemer se bomo tudi mi poukvarjali. Vem, da imate tudi vi izkušnje z tega področja, tako da me to zanima. Tako da to bi bilo moje vprašanje, zdaj pa Ana Gomeš. Ja, slika, ki jo režete, je mm, grozna in verjetno odraža realnost, kajti dejstvo je, da ste ogromno naredili, še več pa je tega, kar ni bilo narejeno. Da ne govorim naprimer o dveh državah, ki nista implementirali mm, prosodnega sodelovanja, o kateri je govorila gospa Koniks. Kar zdaj pa sodelovanje na obveščevalni ravni je prišlo do napredka. Dejstvo pa je, da če bi jaz bila terorist, bi verjetno izbrala eno od uh, drugih držav, ker bi bilo delo lažje. Kar pa zadeva pravosodno sodelovanje, me pa zanima tudi politično, gospod Dekerhove. Te države, članice, ki razmišljajo o oduzemu državljanstva, ne potnega lista državljanstva, ali ni to v nasprotju s človekovimi pravicami in dejansko kontraproduktivno, ker to samo seli v soseščino. Ugotavljam, gospod Gerkov, da ste izredno izjavili, da je Libija problem in to je nekaj, kar v veliki meri um, puščamo v ozadju in parlament na to vse čas opozarja. Gospa Marinaki sploh ni omenila Libije, vi ste to omenili, gospode Grhove. Libija je ogromen problem. Jasno je, da imamo jasno povezavo z Irakom in Sirijo, ampak eh, celo bliže nam ima to kar velik pomen. Številne države članice so tudi zaskrbljene zaradi posledic. Imigracije, ko govorimo o vsem tem, pa moram reči, da ne vidim iz tega problema z emigracijo bogatih, to je ta politika zlatih vizumov, tu se ne uh, spremlja izvora finančnih sredstev in zato me zanima, kaj bi lahko storili, da bi bili bolj učinkoviti pri sledenju financiranja terorizma. Gospod Barzani iz eh, Krga je bil tu in to je področje, ker bi mislim, da lahko veliko storili s tem, da uh, spremljamo in izpostavljamo tiste sile, Turčija, Saudska Arabija, Katar in druge, ki so bili naši partnerji v boju proti ISIS-u, obenem pa tudi tisti, ki so ISIS-u dovoljevali, da je postal to, kar je postal. Hvala, Ana. Naslednji je Tomas Tosovski. Spoštovani gospod predsednik, kolegice in kolegi. Hvala za odlične predstavitve. V odboru Libe smo vajeni govornikov, ki nam eh, podajajo predstavitve, ki ne opisujejo ravno dejanskega stanja in ki tudi ne ponujajo rešitev za prihodnost. Ko eh, sem pred dvema tednoma slišal, da bomo imeli to zaslišanje, sem se začel sestajati z ljudmi iz eh, varnostnih in obveščevalnih služb in nevladnih organizacij, sestavil sem tudi z ljudmi, ki so bili dejavni v muslimanskih državah, da bi na ta način eh, dobili nekaj več informacij tudi iz eh, mošej tam. In imam nekaj konkretnih vprašanj za vas. Torej. To vprašanje mošej, saj meni pravijo, tako je sledeče. Pred nekaj tedni je v neki mošeji v Hamburgu potekal dogodek, na katerem so ženske novačili, zato da so postale žene islamističnih borcev pa tako so služile kot eh, služinčat v Siriji in eh, Iraku, usposobili pa so jih eh, v teh omenjenih mošejah v Hamburgu. Torej, tu ne gre zgolj za te uh, borce, ki se odpravljajo v te vojne, ampak gre tudi za ženske, ki jim pomagajo pri tem delu. Vemo, da je obravnava žensk problematična. Uh, Omenili ste torej socialna oziroma družbena omrežja in eh, zanima me, kako podjetja, ki upravljajo družbena omrežja z vami, sodelujejo. Za vas vse bi prosil, da mi na to odgovorite. Eh, in še tretja zadeva. Kaj bodo države članice storile v prihodnje, da okrepijo izmenjavo informacij? Česka republika, naprimer, je tranzitna država, številni tuji borci se vračajo skozi eh, Češko. Hvala, gospod predsednik, najprej hvala vsem, ki ste tu pred nami danes. Hvala za res zelo koristne informacije, ki nam jih ponujete. Hvala tudi za poročilo Europola o boju proti, proti terorizmu. Sveda, je to področje, o katerem eh, sem kar nekaj izvedela tudi strani žrtev v Grčiji, žrtev različnih terorističnih skupin. Kajti nekdaj je terorizem izhajal iz političnih eh, razlogov, danes pa iz številnih drugih. Gre za stvari, ki ne zadevajo samo Evrope, ampak je to globalen pojav nekateri govorniki ste dejali, da 90 odstotkov terorističnih dejanj izhaja iz eh, verskih vzgibov in to vsega kor je nekaj, kar je za nas zanimivo. In zanima me, ali bomo kdajkoli sploh uspeli obvladati ta problem. Kako sploh lahko uspešno preprečujemo takšen pojav? seveda, če bo vse temeljilo zgolj na organih pregona, pa smo vedno korak za temi pojavi. Dejstvo pa je, da moramo biti korak pred njimi, da vemo, kako se organizira financiranje. In to bo uh, večplasten pristop. Seveda vse to zahteva nadzor na mejah, treba je nadzirati omrežje, to je vse zelo zapleteno. Veliko je različnih. Uh, virov financiranja, ki se uporabljajo in ker gre za dejansko otepljivo nevarnost, ker gre ne le za eno samo državo ali za dve države, ampak za vse države EU in ker mora posterično biti ta pristop čezmejen, celo globalen, kajti vsi smo povezani, e, menim, da se moramo sredočiti ne le na države, iz katerih prihajajo te ljudje zaradi nemirov in težav tam. In mislim, da moramo priznati dejstvo, da se ta pojav širi na dejansko nekontroliran način. In tu ne gre zgolj za to, da mi stvari spremljamo in opazujemo. Ne. S tem se moramo spopasti na neki drugi ravni in moramo razumeti, kaj se dogaja. Treba vedeti, da gre za organizirane aktivnosti in treba vedeti, kakšna je tu povezava z organiziranim kriminalom, kajti ti Dokazano je tudi statistično, da imajo uh, vsi, vse te teroristične organizacije tudi stike z organiziranim kriminalom in to je nekaj, kar je treba upoštevati. Hvala, gospod predsednik. Moram iskreno povedati, da sem pri tej razpravi nekoliko nejevoljna in mislim, da smo iz predoči izgubili to, kar bi dejansko lahko pomagalo ne bi zdaj začela s tem, da ZDA že več desetletij zbirajo vse sorte podatkov od, 9, eh, od 11. septembra, je prevladala zdaj mm, premisa, da pač zaradi nevarnosti moramo sprejeti, da se določene pravice pač kršijo, ker je to pomembno za našo varnost. In vsakeč, ko pride do nekega napada, je refleks, a nimamo dovolj, storiti moramo še več. Zdaj so tu še ti tuji borci in zdaj moramo storiti še več in še nekoliko bolj omejiti svobodo. Gospod Wainwright pravi, da je naša svoboda v nevarnosti, ampak moram reči, da je meni dokaj eh, nedojemljivo, kako ne bi z omejitvijo svoboščin se borili proti ogroženosti svobode. Politično argumentacijo tistim, ki želijo drugačen družbeni model, eh, pomagamo, kajti tistim, ki hočejo rekrutirati, lahko povedo, no gledajte, kaj boste s to močno demokracijo, saj se nas eh, bojijo, saj sami hočejo te soboščine omejevati. Tisti, ki pride v eh, Irak, v, v Sirijo, tu vidimo, kako se stvari odvijajo v državnih omrežjih, ponujajo jim pač neka junaška dejanja, ki z realnostjo nimajo nobene eh, zveze. Vsi ti povratniki so potencialno nevarni. To niso vsi samo eh, mladi eh, moški, to so eh, tudi ženske družine stari 14, 15, 16 let in ti ki se vračajo, so traumatizirano, eh, brez kakršnih koli eh, iluzij in seveda brez podpore bodo ne samo eh, rekrutirali, ampak je jasno, da ti ljudje potrebujejo pomoč z naše strani. Govorite o odličnem sodelovanju med Evropsko mrežo za boj proti radikalizaciji. In rečeno je bilo, da se je veliko ljudi zdaj tu združilo, ampak kot tega zaščitev. Gospod Dekerkove pravi, da smo skušali sprejeti ukrepe za deradikalizacijo in za izstop iz teh omrežij. Poskušali to torej pomeni, da zadeva ni posod funkcionirala. In če gledamo po državah članicah, dobivamo vtis iz eh, razprav v javnosti in iz objavljenih razprav, da je veliko govora o tem, kakšne represivne ukrepe strani države je treba sprejeti, ampak na strani preventive in pomoči eh, tistim, ki želijo iz tega izstopiti, pa se ne dogaja nič. In eh, s tem tudi zaključujem, gospod predsednik, to pomeni, da se bojujemo pač v tonu eh, teh borcev, ne storimo pa nič za to, da, se do, da do tega sploh ne bi prišlo. Še eno zadnje vprašanje. Kako sploh vemo, kdo so ti tuji borci? kako nasploh vemo, da je natančno 2000, 3000 ali 7000 takšnih eh, oseb. To so te ljudje. Nimamo sistema PNR na evropski ravni. Ali torej kaj, na podlagi nekih podatkov sklepamo, da so to lahko takšne osebe. Tako da moram reči, da po vsem tem imam samo še več vprašanj, kot pa pripričanje, da bi bili bliže neki rešitvi. Hvala, Birgit. Ne bi vas rad omejeval pri času glede tega vprašanja, kaj ti izpostavljamo radikalizacijo in druga pomena vprašanja. Prosim, da se vendarle poskušate vzdržati in pomagate drug drugemu s tem, da se nekoliko časovno omejite. Gospod Kirkhope je naslednji. Tima se izvolim. Ja, upam, da bom lahko zelo kratek, predsednik. Rad bi vprašanje zastavil predvsem gospodu Wainwrightu in pa gospodu de Kerkhovu. Namreč, po vašem mnenju, pustimo moj običajni hobi PNR, bomo o tem govorili le drugič, ampak eh, vprašal bi vas, kaj menite z vidika zakonodajnih ukrepov? da bi Evropa potrebovala za to, da se uspešne loti vse večjih eh, varnostnih groženj. Kako menite, bi ta parlament in ta odbor lahko pomagala pri tem, da Evropska unija dobi tista orodja, ki jih potrebuje, tista orodja, ki jih Evropa potrebuje, da bo svoje delo lahko opravljal bolje. In zanima me, sploh v boju proti terorizmu, Eh, tu me res zanima, kaj lahko storimo še več, poleg tega, kar že ne počnemo. Pogosto namreč postanci pravijo, da poleg eh, več inštrumentov, ki so zdaj na voljo in eh, več podatkov, ki se uporabljajo, se zdi, da je kljub samo nevarnost vse večja. Kaj torej dejansko hočete od nas? Hvala, Timothy. Cornelia Ernst, naslednja. Hvala lepa. Ja, vsi, ki sedite tu v tem panelu, ste govorili o tem, da je tu potreben celovit eh, pristop. Ampak eh, sami v izhodišču ne ponujate celovitega izhodišča, celostnega izhodišča, ampak eh, se lotevate posameznih ukrepov, po drugi strani pa je ta panel sestavljen tako, da je samo eden od vas sploh omenil civilno družbo. Eh, civilna družba sploh ni zastopana tu in, eh, in imamo razpravo, v kateri sploh ne more teči razprava. Prav tako niste za eno samo besedo omenili razlogov. Zato vsakega izmed vas posamično vprašujem. Kakšna so vaša spoznanja glede pravih eh, razlogov. Par eh, mladih ljudi, družin, žensk, ok, ampak resni analize študije glede razlogov za ta pojev, pojav, kot ga vi imenujete, to ni pojav, to je dejstvo. No in ko vsemu temu sodi tudi, kaj sploh spodbuja izvoznike. Eh, orožja, da se to orožje izvaža v različne države in seveda tam se potem seveda uporablja. To je ena stvar. Naslednja stvar, zelo naivno vprašanje. Po čem pa prepoznate takšnega tujega borca? Eh, tako in tako je to pojmovanje čisto napačno, ampak dobro. Kako ga prepoznate? Po, po, po kakšnem eh, delovanju? po tem, kako izgleda, po tem, kje ga najdete na internetu, ampak eh, res, kakšna pa je kvota napačnih pozitivnih uh, detekcij. Tudi to bi me zanimalo. Potem vaši ukrepi, odozem potnega lista in tako naprej. Na Dunajskem letališču naj bi strožje kontrolirali vse, ki prihajajo iz različnih držav, prav tako naj bi imeli eh, natančnejšo mrežo spremljanja vseh eh, potnikov iz, eh, iz Sirije in v Sirijo. Ampak tu nekaj ne štima. Tu gre za kršitev prava EU. Kako sploh vidite skladnost teh ukrepov s pravom EU, če pa mm, ravno okrog varstva podatkov govorimo o zadevah, ki so v nasprotju s tem? ali resnično misli, da bodo ti ukrepi dejansko pomagali pri boju proti terorizmu. To resno misli, kajti jaz si tega ne znam predstavljati. Mislim, da je vse skupaj preenostavno zastavljeno za nevarnost, ki dejansko obstaja. Thank you, Cornelia. Um, um, next is um, Mrs. Winberg. Eh. Naslednji govornik, prosim. Pred eh, kakšnimi dvemi tedni smo poslušali, kaj naj bi države članice storili za to, da naši državljani ne potujejo v Irak, eh, Somalijo, Jemen, Afganistan, Sirijo, Pakistan, Afganistan, eh, Libijo, Egipt in tako naprej in tako dalje. Rečeno je bilo, da naj bi države članice uporabile možnosti, ki so na voljo, eh, še posebej to, kar ponuja nova resolucija OZN glede potovanj džihadistov, da lahko ukrepajo. Zdaj pa moje vprašanje in sicer kako naj bi uveljavljali to novo resolucijo v državah članicah. Slišali smo več različnih resolucij, ki pravijo, da je treba ukrepati proti strankam, ki so proti eh, priseljevanju. Nekateri pravijo, da imajo pač te stranke določene mnenje, zato v poročilu piše, da so to različna sporočila, da Eh, je polno norih islamistov, ki predstavljajo veliko nevarnost za zahodni svet v tem trenutku. To, kar mene skrbi, je, da imamo tu ogromno ljudi, ki izpostavljajo vprašanje varnosti kot ključno vprašanje v tem kontekstu. Eh, tu govorimo o stigmatizaciji, tu govorimo o civilni družbi, govorimo o človekovih pravicah, vse čas govorimo o tem, eh, pa tu govorimo o legitimnih razlogih za potovanje v Sirijo. Edini, legitimni razlog eh, je, da ne vem, če delam za rdeči križ ali kaj takšnega. Ne vem, kdo drugi bi šel tja. Moram reči, da mene nikakor ne zanima potovanje v Sirijo v tem trenutku in mislim, da je treba pristuhniti ustreznim analizam in dejstvo, da je svet drugačen od tega, kot eh, ga želimo. Veliko je ljudi, ki živijo v nekoliko eh, bizarnem svetu, ampak mislim, da se soočamo z drugimi stvarmi. Potovanje islamistov predstavlja veliko nevarno za Evropsko unijo, prav tako mm, to predstavlja nevarno za države, v katero izvažamo te borce, ker to je nekaj, kar ogroža mednarodni eh, mir. Za cirkularno migracijo, to je tisto, kar se dejansko eh, dogaja, za krožno migracijo. mislim, da moramo okrepiti nadzor, mislim, da moramo izboljšati izmenjavo informacij eh, znotraj šengenskega sistema, izboljšati tudi uh, izmenjavo informacij in uh, razmisliti o tem, kako lahko bolje zaščitimo naše sodržavljane. Prav tako mislim, da lahko bolje sodelujemo na podlagi obstoječih pravil, da se izognemo temu, da bodo ti uh, borci predstavljali grožnje, enkrat, ko se vrnejo na Evropsko zemljo, dejstvo pa je, da moramo preprosto zavračati določena dejanja, ki so nespremljiva. Mislim, da moramo storiti to, kar je nujno in jasno zapreti vrata, ko jih je treba. Torej, kolegi, nisem bil ne vem kako strok pri disciplini, ampak ura je šest in vendar bi rad, da govorniki uspešno odgovorijo na vse vaše vprašanja, če ne boste rekli, da niste dobili odgovorov. Tako da žal bo moral biti zdaj nekoliko strožji in prosim, če se res držite dveh eh, namenov, vedno moram to. Eh, storiti potem, ko pridemo nekoliko naprej po seznamu. Naslednja gospa Žuli. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Potem, ko smo vsi poslušali zdaj vaš opis sveta, v katerem živimo, moram reči, da me mm, skrbi dejstvo, da gre za dokaj eno stranski pogled na vse skupaj, kajti nihče ni povedal, da gre za politično šibkost Evrope, ki je tista, ki nam povzroča vse te težave z borci v Siriji ali z borci v uh, Libiji. Torej, naša šibkost je tista, ki je rado to. Naj tudi povem, da sem prepričana, da imamo vsa potrebna pravna orodja za to, da se uspešno borimo proti terorizmu. In uh, menim, da je nekoristno kakorkoli povečevati nadzor. Ne vam do nekaj primerov pogledamo primer Mera. Ta oseba je bila identificirana, vsi so ga poznali, še posebej policija in uh, obveščevalne službe, varnostne službe. Vsi so vedeli, da se je vrnil kot uh, borec v Tojdi. Bilo pa je kar nekaj problemov v organizaciji policiji, zato je lahko uprizoril teh sedem uh, umorov. Enako velja za napad na svetovni trgovinski center 11. septembra. Dejstvo je bilo, da so bile te grožnje jasne in eh, tudi ta nevarnost je bila e, znana, ampak zopet sodelovanje med službami ni bilo ustrezno. Tako da mislim, da povečanje nadzora ni rešitev. Afganistan, ki ga poznam, talibani še naprej pobijajo za zelo jasnimi terorističnimi organizacijami, kljub prisotnosti NATO in kljub absolutnem nadzoru in eh, kljub uporabi ne vem kakšnih vse orodij, se to še nadaljuje. Edino, kar bo rešilo problem, je politična rešitev, ko se bo Ashraf Ghani z njimi končno usedel. To bo morda ustavilo eh, dejavnost talibanov. Tako da uporabiti to situacijo zato, da bomo še več eh, nadzirali ljudi, to mislim, da je nekaj proti eh, čemor vsekakor ostaja. Če pogledamo številke, Francija, stran 46. Eh, tu jasno vidimo, da problemi Francije, kar zadeva teroristične napade, ostaja problem separatistov. 58 separatističnih ak akcij napram petim nespecifiranim eh, akcijam. Če to pogledamo na drugi strani v smislu števila ljudi, vidimo, da je zopet eh, prevlada separatistov. Tako da, ko predstavljate teroristično grožnjo, je dejstvo, da v to kategorijo vključujete tudi probleme, ki jih ima Francija že kar nekaj stoletij sama s seboj. Tako da mislim, da eh, ne smemo žrtovati naših pravic moramo se uspešno boriti proti terorizmu, ne bomo pa žrtovali naših eh, državljanskih pravic. Hvala, gospa Žuli, nikogar nočem prekinjati, uh, vendar smo zdaj že čez šesto uro in bom uh, moral začeti prekinjati. Kolege, prosim, da se držite omejitve dveh minut. Uh, tudi govorce sem prej prekinjal. Zato vas resnično prosim, da ne govorite več kot dve minuti. Gospod Vojt je naslednji. Mr. Vojt, you also have to start on time. Yeah, it's really cool. Tudi začeti morate pravočasno. Uh, eh, yeah. Ja. Pravičujem se. Sprašujem se, zakaj? Ich frage mich, wofür. Sprašujem se, zakaj se zbirajo dokazi, namreč saj ni prepovedano odpotovati, kot ste dejali, in tudi ni prepovedano odpotovati z namenom, da se nekje borite. Recimo, kaj pa ljudje, ki potujejo v Ukrajino za to, da bi se borili na strani separatistov ali pa na strani Ukrajincev? Kaj pa pravne možnosti ali je mogoče temu ugovarjati, če nekomu recimo enostavno oduzamete potni list, če je sum, da bo ta potnik, da bi se ta potnik lahko nekje boril. Tukaj moramo vedeti, ali obstaja možnost izpodbijanja take odločitve, koliko časa se lahko oduzame potni list. Vse to so odprta vprašanja in ne nazadnje, eh, o tem se sploh še nismo pogovarjali, namreč problem tega, kakšne možnosti imajo osebe samo zaradi tega, ker pač imajo uh, dva potna lista. Te osebe se lahko vrnejo v Evropo, pripotujejo v evropske države in ali vemo, da za te državljane, če se za nje dokaže, da so se borili, ali te osebe potem lahko. M, doživijo situacijo, ko se jim odzame potni list, da ne morejo prepotovati nazaj. Hvala, gospod Lopez Aguilar. Naslednji dobi besedo. Juan, izvolite. Uh, hvala, to je bila uh, kar obsežna predstavitev in tudi ne zadnja uh, na temo terorizma v odboru Libe. Zato sam ne bom tukaj podal svojega govora, rad bi samo sprožil eno vprašanje. Uh, Slišal sem za razloge, zaradi katerih tuji borci odpotujejo v te države. Tukaj gre za, omenjali ste religijo, ali ne gre tukaj tudi za socialno izključenost, za razlike, ki obstajajo v evropski družbi. Drugo vprašanje pa je naslednje. Seveda nas skrbi um, porast tega terorizma, vendar pa to ni edini. Eh, terorizem. Eh, ničesar nisem slišal o skrajno desničarskem terorizmu, ki je bil razlog za napad na norveškem. Tu ni bil musliman, ki je ubil eh, na stotine ljudi. Tu je bil desničarski ekstremist, ki je sovražil že samo idejo, da bi bila Norveška odprta za verski pluralizem. Ali lahko kaj poveste o tovrstnem terorizmu? Naprimer, to se pojavlja tudi v Grčiji in državah Evropske unije, ki so v nevarnosti tovrstnega desno, desničarskega ekstremizma. veliko se govori samo o muslimanih, ki so prisotni znotraj Evropske unije. Eh, hvala, hvala tudi zato, ker ste se držali časa. Teresa je naslednja. Hvala. Mislim, da so vsi govorci povdarjali hudo grožno, ki jo predstavlja terorizem. Mislim, da se evropska javnost tega še ne zaveda dovolj, da bi se res skupaj in nujno odzvali na ta pojav. Eh, prišlo je do napada v Bruslu, kjer bi bil lahko ubit tudi kdo od nas. Eh, številni eh, teroristi so prisotni tudi pri nas, pa vendar so žrtve še vedno za nas nekaj oddaljenega. Naprimer, 200 deklic je bilo odpeljanih v eh, Nigeriji in eh, so bile prisiljene v poroko. Ali mislite, da se ta parlament dovolj zaveda problema, da bomo oblikovali zakonodajo boja proti terorizmu na praktičen način? Ne smemo se zapletati samo v neke razprave o eh, ideologiji in o pravicah. Mislim, da so sporazumi, kot so SWIFT in PNR, potrebni. E, treba se je boriti proti teroristom, ki ne, samo, ne želijo e, škoditi samo našim podatkom, ampak e, škodijo našim življenjem. To e, se mi zdi ključnega pomena. Hvala, Teresa. Gospod Radev, naslednji dobi besedo. Francoščina. Ja. Hvala lepa. Predvsem nas skrbi sodelovanje evropejcev v bojih v Siriji. Bolgarija je bila sedaj razumljena kot tranzitna država, ampak zdi se, da je tudi kar nekaj bolgarskih državljanov, ki so zašli boriti v Sirijo gre za zelo eh, zaskrbljujoče eh, novice eh, o ljudeh, ki potujejo iz Bolgarije v te konfliktna območja in zanimajo, ali imate več informacij o bolgarskih državljanih, ki sodelujejo v terorističnih skupinah. In zanimajo tudi, ali imate kaj informacij o naših državljanih, ki pomagajo tem skupinam in tudi o posebnih eh, terorističnih eh, taborih v Bolgariji. Gospa Riz uh, eh, je tukaj? Ne. Oprostite. Uh, veste, kaj se je zgodilo? Ne znam, sp, ne znam izgovoriti vašega imena in ne bom niti poskušal. Oprostite in izvolite besedo. Uh, dobro. Potrebujemo holističen pristop uh, in mislim, da se moramo zavedati, da fanatizem izhaja iz ideje, da je treba spremeniti druge. In eh, ko je s tem povezano še nasilje, pride do terorističnih praks. Tega se moramo zavedati. Eh, zato je ta meja med eh, svobodo in pa ukrepi tako nejasna. Eh, tisti, ki želijo mm, vladati nad nami, imajo zdaj nove instrumente eh, z internetom. Eh, vprašanje varnosti in vprašanje svoboščin se tukaj postavlja. Torej, zavedati se moramo, tega problema. Napoleon je govoril, da eh, eh, imamo na svetu eh, pesek in pa duha, torej, da se moramo boriti proti temu, sama temu oporekam. Mislim, da bomo v Evropi dobro prilagodili instrumente za boj proti terorizmu. Ne vem točno, kaj se bo zgodilo zunaj naših meja, ampak v Evropi bomo to sposobni storiti. Mm, ta praksa, ki smo ji priča zdaj, lahko doseže izjemne, izjemne eh, dimenzije. Teroristi in tisti, ki eh, prakticirajo eh, to vrstne zločine, so v to prepričani. Mi pa s temi skupnostmi ne komuniciramo dovolj potrebujemo humanistično razmišljanje eh, znotraj naših meja in tudi eh, zunaj. Tukaj smo še zelo na začetku. Mm, moramo se izogniti pesku, ampak eh, duha pa lahko prepričamo in mislim, da moramo to narediti, torej komunicirati s skupnostmi in jim skušati pomagati. Do naslednjič se bom naučil izgovoriti vaše ime. Hvala pa tudi za to, da ste v to razpravo upeljali nekaj duhovnosti. Nekateri kolegi so že odšli, tako da eh, ne bodo spregovorili vsi. Gospod Lenarc je naslednji. Hvala. Kolegi in pa panelisti so uh, izpostavili že veliko vprašanj. Za gospoda Wainwrighta imam konkretno vprašanje. Uh, govorili ste o focal point travelers torej te uh, točke um, ki jih lahko uporabijo potniki v kakšni meri jih res uporabljajo in kako ocenjujete eh, zavezanost eh, držav članic uh, temu cilju in kaj bi lahko še več naredili za to, da bi stvari dobro delovale. Združene države, če se ne motim, bi rade postale tudi del teh uh, točk. Uh, zavedamo se, da gre za globalno grožno. Uh, kako daleč smo v tem procesu. Hvala. Judith Sargentini pa je naša zadnja govornica. Izvolite. Dat ik dat als laatste mag doen. Voorzitter. Eh, v čast mi je, da sem lahko zadnja govornica v tej razpravi. Pred mesecem ali dvema so bile štiri družine na nizozemskem obtožene tega, da z otroki želijo oditi v Sirijo. Otroke so eh, zvlekli ven, starše pa aretirali. Potem pa se je izkazalo čez nekaj tednov, da temu ni bilo tako. Starše so jih spustili in so jih spet eh, združili z otroki. To se lahko zgodi, če eh, nimate dovolj podatkov na voljo. In če sledi niso dovolj jasne, v ta primer so bili vključeni tudi otroci, zato je stvar še hujša. Prisluhnila sem gospodu Galceranu, ki je govoril o svetu terorizma in svetu migracij. Rekel je, da sta ta svetova zelo močno povezana. Moje vprašanje pa je naslednje. E, ali smo lahko malo bolj previdni, e, ko govorimo o tem, veliko problemov izhaja tudi iz eh, nejasnih formulacij ali neustrezne uporabe oziroma neprevidne uporabe jezika. Ne smemo kar tako uporabljati besede terorizem, kajti če tako ravnamo, lahko otroke ločijo od staršev in vemo, kaj to pomeni za družbo. Hvala. Hvala vsem kolegom za dobre prispevke. Oprostite, da sem vas eh, prekinjal. Ja vem, da bi lahko govorili še dlje, ker se dobro spoznate na ta vprašanja. Eh, izkušeni pa so tudi naši panelisti in prosim vas, da se dotaknete samo tistih vprašanj, ki so bila namenjena konkretno vam. Spregovorite malo več o strategiji notranje varnosti. Na to temo pa boste še večkrat povabljeni, tako da boste še imeli priložnost eh, govoriti o tem. Eh, začeli bomo z Žilom Dekerkovom. Izvolite. Hvala, veliko dobrih vprašanj je bilo zastavljenih. Skušal bom odgovoriti na nekatera izmed njih, eh, da ne boste mislili, da si prilaščam mikrofon. Glede inkripcij in pa vloge družbenih in družabnih omrežij. Ja, ta vloga je res ogromna. E, toliko tujih borcev imamo tudi zato, ker sta Facebook in Twitter e, razširila te ideje in o tem moramo razmisliti. Zato je komisija organizirala prvo srečanje s temi pomembnimi akteri na internetu, s Facebookom, Twitterjem in YouTubeom. In zanimivo je bilo videti, kaj ta podjetja že počnejo in kaj bi lahko še skupaj storili v zvezi s tem. Pripravili bomo načrt, eh, ampak mislim, da je ta prvi korak zelo dober. Ta podjetja želijo ohraniti svoj trg v Evropi. E, vidijo tudi eh, možne učinke e, primera Snowden. E, kot je Rob rekel, e, se ta podjetja zdaj skušajo eh, zaščititi s posebnimi orodji inkripcije. Eh, občutljivi so na varstvo osebnih podatkov, ampak ko gre za preiskovanje eh, zločinov, <clears throat> mislim, da ni dobrega argumenta, s katerim bi preprečili javnim oblastem, da pridejo do podatkov. Mislim, da bi morali preiskovalnim organom z eh, nekim dovoljenjem sodnika omogočiti dostop do podatkov. Potem eh, je tukaj še hitrost. Naš sistem eh, ni kos izzivu. Veliko predolgo traja, da zagotovimo vzajemno pomoč. Mogoče bi morali razmisliti tudi o tem, ali je konvencija iz Budimpešte in pa trenutni pravni okvir zadosten ali bi ga bilo treba posodobiti. Potem eh, glede izziva eh, devetih eh, držav, na to ne moram odgovoriti, ker sam nisem vključen v izmenjavo tajnih podatkov na vsakodnevni ravni. Sem pa bil na številnih sestankih vodij teh služb in to je prva skrb. V Evropi si nihče ne more več privoščiti, da bi eh, določene stvari skrival. Glede Europola eh, pa eh, se postavlja naslednje vprašanje, kako prepričati obveščevalne službe, da bodo uporabljale obstoječa orodja. S tem je povezan tudi Europol. Tam ni sistema z filtri, ki bi lahko zaščitil podatke oziroma tajne podatke, da eh, eh, bi ti ostali tajni. Eh, sam eh, pravnih podrobnosti vsega tega ne poznam, eh, kako je z odzemom državljanstva. Mislim, da je to možno, ampak omenjali ste posledice, namreč, da osebo preselite v drugo državo. Če imamo Belgica, ki mu odzamejo državljanstvo, potem eh, gre ta oseba lahko v drugo državo. Potem financiranje terorizma. Eh, nisem mogel prisluhniti gospodu Balcani, ker sem bil včeraj eh, na letališču. Eh, mislim, eh, da sama potovanja niso zahtevna, poceni je potovati v Turčijo. Eh, Eh, bolj gre za to, kdo je za temi organizacijami. Veliko denarja je prišlo iz zalivskih držav v preteklosti. Eh, te organizacije veliko denarja, so veliko denarja pridobile tudi iz eh, izsiljevanja odkupnin in pranja denarja. Veliko žensk je tudi vključenih v to, od 10 do 15 odstotkov, morda niso v, na prvi fronti ampak eh, vseeno to kaže na nek nov razvoj dogodkov. Češka in eh, Bolgarija, o tem se tudi spraševali, ali sta ti dve državi tranzitni. Eh, Bolgarija v določeni meri je, mm, kajti na ta način prek Bolgarije je možno priti v Turčijo z avtom. O Češki nisem prepričan, kakšen bi bil celovit pristop mislim, da v Evropi nismo osredotočeni samo na varnost. Eh, komisijo moram pohvaliti za upravljeno delo, predvsem delo Cecilije Malmström v zadnjih letih. Veliko so vlagali v preventivo, v uh, vključenost civilne družbe. Eh, veliko denarja je bilo tudi namenjenega in isto velja tudi za uh, situacijo izven meja Evropske unije. Torej odziv ni samo uh, varnostni. Uh, kaj lahko še naredimo poleg tega, eh, naprimer eh, na področju izobraževanja, na področju eh, islama, poznavanja zadev. Gospa Sibel je rekla, da deradikalizacija ne uspeva. Več bi morali, morali narediti v zvezi s tem, to je res. Uh, Rekli ste, da je to celo neuspeh, treba je oblikovati mehanizme, ki bodo državljanom omogočili, da se vrnejo iz Sirije in da jih eh, ne bodo v Evropi preganjali. Mm, torej, da ti ljudje ne bodo eh, več eh, izvajali nasilja, to je treba zagotoviti. Vendar pa te stvari seveda še niso dosežene in zaključene. Če si ogledam francosko politiko, ta temeli na uh, delu radikalizacije oziroma eh, na tem, da se ministr za notranje zadeve želi poučiti o primerih uh, iz drugih držav. In ta odziv je bil uh, dokaj prepričljiv. Tukaj imamo tudi poseben program v Združenem kraljestvu. Uh, Eh, postopno torej eh, dosegamo napredek. Sam sem rekel, da je tujih borcev okrog 3000. Eh, zame številka sama ni tako pomembna, kot so pomembni trendi. Gospod Kirkop, vprašali ste, kaj naj bi še naredili. Mi ne prosimo za več zakonodaj ali več podatkov želimo uh, samo v polni meri uporabljati obstoječe instrumente, Europol, Eurojust, eh, šengenski sistem. Ne gre toliko za to, da bi povečali število instrumentov samo uh, pri PNR, uh, torej PNR, vašem hobiju, sem prepričan, da to potrebujemo. Ne vem, če glede inkripcije potrebujemo zakonodajo. Uh, mogoče bi to bila tudi dobra ideja države ne želijo eh, spreminjati okvirnega sklepa eh, v zvezi z resolucijo 2178. Vsaka članica EU ima obvezo, da v kazenskem pravu opredeli eh, tudi kaznivo dejanje odhoda na konfliktna območja z namenom, da se tam boriš ali bi to morala narediti vsaka država posebej ali kolektivno, ne vem, sam se zauzemam za bolj kolektiven pristop. Eh, to bi bila neka skupna točka za Europol in Eurojust in poslalo bi to jasen eh, signal, da imamo eh, ista pravila v vseh državah članicah. Tudi pravosodje bi se potem bolj vključilo. kazni bi morale biti podobne. Čakamo še na poročilo Eurojusta in eh, koga bomo dobili, bomo lahko več povedali o tem. Oprostite, eh, vem, Žil, da bi lahko odgovorili na eh, vsa vprašanja. Oprostite, ker sem vas spet prekinil. Eh, večkrat boste še povabljeni v naš odbor in eh, hvala, ker ste odgovorili na tista ključna vprašanja. Zdaj pa bi prosil še roba da še on eh, odgovori na določena vprašanja. Eh, dobro, eh, sodelovanje s podjetji. Mislim, da je tukaj tema veliko širša kot samo boj proti organiziranemu kriminalu ali kibernetskemu kriminalu. To vse skupaj je v kontekstu tega, kje potegniti mejo med varnostjo in zasebnostjo. Uh, Eh, in o tem razpravljajo eh, politični organi in to je ključnega pomena tudi eh, pri temi digitalne agende, s katero se ukvarja ta parlament. Mislim, da bi to vprašanje moralo biti v središču našega ukvarjanja, ukvarjanja z digitalno agendo, torej najti pravo ravnotežje med varnostjo in zasebnostjo. Potem ste spraševali o Eh, zasledovanju izvora finančnih virov za terorizem. Eh, mislim, da je gospa uh, eh, Marinaki veliko bolj usposobljena, da odgovori na to. E, mislim, da bi morali uh, čim bolj uporabiti TFTP. E, to je eden najbolj nadzorovanih uh, zakonodajnih instrumentov v Evropski uniji in mislim, da bi ga morali bolje izkoristiti. Uh, obstajajo znaki, da bomo eh, to zdaj začeli eh, početi. Eh, narava nasilnega ekstremizma, o tem ste govorili vi, gospod Aguilar, in to je zelo dobra tema, zelo aktualna. Lahko vam zagotovim, da bo Europol preiskoval vse zločine, tudi primer Breivik, tudi s tem se ukvarjamo, primer na norveškem potem eh, narava tujih borcev in njihovi motivi. Eh, to ni toliko povezano z vero kot eh, z mladimi, ki so potegnjeni v nasilne skupine, ki so izključeni in tako naprej. Omenjali ste tudi incident, ki se je zgodil pred kratkim, Sirija, Irak. Tukaj Facebook igra pomembno vlogo in vsa internetna orodja. Gospod Radev, eh, eh, ne moram vam natančno odgovoriti. Eh, spremljamo države članice in to, koliko tajnih podatkov delijo z nami. Nekatere so pri tem bolj aktivne, druge manj in to iz različnih razlogov, ampak imamo že kar veliko podatkov glede osumljencev. Uh, Eh, želimo si in pripravljamo teren, da se bodo lahko pridružile tudi ZDA. Potem eh, spodbujanje izmenjave informacij, to je tudi zelo pomembno. Države članice eh, delijo z nami informacije prek šengenskega sistema, informacije o sumljivih potnikih. Naši sistemi zagotavljajo boljše varstvo podatkov kot SIS. Eh, pa vendar eh, je v šengenskem sistemu več podatkov, kot jih imamo na voljo mi. Tu je torej razprava, ki eh, jo trenutno vodimo z državami članicami. Pa še vprašanje gospoda Kirkhopa, katere zakonodajne instrumente potrebujemo. Žil je že odgovoril v širšem smislu, kaj potrebuje Europol. Potrebuje uredbo, ki mu bo omogočila dobro delovanje. Gospod Jazdemera se zaveda, dobrega eh, dela. Bil je poročevalec za to uredbo. Upam, da bomo uspeli. Če nam boste vi dali na voljo prava orodja, sodelovati je treba tudi z zasebnim sektorjem. Potrebujemo eh, sodelovanje eh, med javnim in zasebnim sektorjem. Potrebujemo različne zmogljivosti, da bomo dobro upravljali svoje delo. Hvala. Hvala, to je bilo odlično. Zelo nakratko ste odgovorili na številna vprašanja, eh, nekaj uredbi in tudi o primeru Breivik. Hvala. Seveda se boste tudi vi še vrnili v naš odbor in bomo takrat lahko bolj podrobno spregovorili o teh temah. Eh, zdaj pa gospa Konings, eh, predsednica Eurojusta, samo o tistih temah, ki so se nanašale na vaše delo. Sorry, Eh, še nekaj, eh, že drugič danes se bom zahvalil tolmačem, ker so nam obljubili, da bodo z nami še nekaj minut. Hvala sekretarjatu. Dobro, še nekaj eh, točk. Z moje strani potrebujemo hiter tradicionalen odgovor oziroma odziv znotraj Evropske unije in tudi v sodelovanju z neevropskimi državami. Potrebujemo zaupanje in. Eh, tožilci, eh, ki se ukvarjajo z bojem proti terorizmu, eh, so veliko naredili v zadnjih letih in vzpostavili tako mreže za boj proti terorizmu. Vendar pa to ni dovolj. Imamo tudi evropsko tiralico. To je bilo narejeno hitro in v spoštovanju vladavine prava. Skupne preiskovalne ekipe imamo, ki zagotavljajo vzajemno pomoč in imamo tudi eh, vzajemne instrumente, ki povečujejo zaupanje v naše delo. To vse bo omogočilo, da bomo eh, pospešili svoje delo. Eh, isto sta povedala tudi Žil in Rob. Kar se tiče dokazov, pa bi morali do njih prihajati v skladu z evropsko vladavino prava. In sodelovanje s pravosodnimi organi je ključnega pomena pri tem. Strinjam se z gospod Sipel seveda ne bi smeli pretirano reagirati, potrebujemo uravnotežen odziv, eh, najti ravnotežje med eh, prostim gibanjem, eh, svoboščinami in varnostjo. In v določenih državah se že osredotočajo na rehabilitacijo in ponovno vključevanje, imajo socialne programe za mlade. Torej, Eh, eh, delovati moramo še tam, kjer eh, takih možnosti ni. Gospa Žuli je razložila primer Merad in ta primer kaže, da se moramo osredotočiti na namen teroristov, ki ne potuje v te države z namenom, da bi tam potovali, ampak da bi izvajali teroristične dejavnosti. In to je eh, Eh, zelo drugače od uh, nedolžnih potovanj. Potem uh, gospod Lopez Aguilar je govoril o nezadovoljstvu uh, mladih, uh, ki se iz tega razloga pridružujejo terorističnim organizacijam. Nekateri ne vedo, kaj bi s svojim življenjem, niso zadovoljni. In uh, pogosto so to tudi žrtve finančne krize. Uh, potem pa si izberejo nov cilj v življenju in odpotujejo v Sirijo, eh, ker menijo, da jih tam čaka slava. Mm, s tem se ukvarjamo v zadnjih letih, eh, ko se osredotočamo predvsem na tuje borce. Definicija eh, tujih borcev oziroma tujih teroristov obstaja, to so zagotovili Združeni narodi 24. septembra to ni nov pojav. Eh, rdeča nit tukaj pa je, da potuješ z namenom izvajanja terorističnih eh, dejavnosti ali pa načrtovanja, omogočanja, pripravljanja terorističnih dejavnosti. Mm, prosim, eh, pogledajte si resolucijo, to ni nov pojav, že leta 2005 smo imeli tuje borce, ki so potovali v Irak. V resoluciji pa, kot sem rekla, obstaja definicija in vemo, kaj je to tuj Borec, hvala. Tolmači bodo uh, morali kmalo oditi, tako da prosim uh, eh, gospod Marinaki in druga dva govorca, če se omejijo uh, v svojih odgovorih. Yes, sir, Lahko lepo prosim vsak tri minute, potem pa mislim, da morajo tolmači oditi. Hvala. Na kratko če se ne vežem na to, kar so že povedali kolegi. Kar zadeva naš angažma v zvezi z deradikalizacijo, to je izraz, ki ga uporabljamo v kontekstu EU. Namreč videli smo, da so nekatere države izvažale svoje metode, me pa menimo, da to ni prav. Namesto tega si prizadevamo za projekte, kjer ima lokalno prebivalstvo občutek, da je to njihov projekt in tudi lokalno politično vodstvo. Na ta način sodelujemo tudi s civilno družbo v teh državah, s katerimi smo sodelovali. Prav tako pa delamo na ta način tudi z diasporo v pač, zadevnih državah in lokalni skupnosti. Tu želimo vključiti civilno družbo, Vsekakor se strinjamo z tem, kar je dejala gospa Sargentini, da ne smemo mešati omembe terorizma in priseljevanja v istem stavku ob vsaki priložnosti to povdarjamo. Še bolj konkretno bomo pogledali, katera so tista področja priseljevanja, kjer bi lahko povdarili socialni vidik, ki ga moramo vključiti v našo zonanjo politiko in v razprave na najvišji ravni. In tudi kateri so tisti elementi, ki se nanašajo na tuje borce in jih moramo zadržati v streznih okvirih. Kar zadeva financiranje zaradi organiziranega kriminala, eh, ugrabitev, se sami vzdržujejo. Kljub temu pa obstaja mednarodno gibanje, da bi delovali bolj interaktivno in v Bahrajnu bomo 9. novembra sodelovali na mednarodni konferenci, kjer bomo pregledali, kakšno je stanje in tudi v dvostranskih posvetovanjih bomo državam v zalivu in drugim državam v regiji posredovali naše sporočilo, namreč, da bi morale več prispevati. Tu bi zaključila, vendar pa bomo z veseljem povedali kaj več o konkretnih področjih. Zdaj pa prosim še gospod Galcerano in gospod Soreka vsak eno minuto, kaj ti tolmači morajo zaključiti. Imej, eh, 30 sekund, da odgovorim eh, gospe Sargentini. Izključujem in popolnoma zavračam enačenje eh, priseljevanja in terorizma. To ne obstaja. Obenem pa naj povem, da po svojih operativnih izkušnjah na področju boja proti terorizmu lahko rečem leta 2011 med 50 tisoč priseljenci, ki so prišli v Lampeduzo, smo našli nekoga, ki so ga iskale ZDA in je sodil Al-Kaidi. Potem dva imama, ki jih je Italija izgnala koncept je torej eh, jasen. Priseljevanje je nekaj posem drugega kot terorizem. Ne moremo pa izključiti, da bi terorizmi ne uporabljali svojih podružnic oziroma da bi prišli eh, nezakonito eh, za to, da izvajo svojo dejavnost. Če... Gospod Soreka, dve kratki pripombi. Gospe Ernst, kateri so vzroki, kakšna je vloga? radikalizacije. Mi moramo sodelovati z lokalno skupnostjo, z mesti. Na stotine pobud imamo in mislim, da če bomo imeli čas, se moramo na to še vrniti v prihodnje. Gospod Kirkop, nova zakonodaja. Drugi so že govorili o PNR, o okvirnem sklepu glede definicije terorizma. V komisiji menimo, da moramo najprej države članice povprašati po tem, kako to izvajo, potem pa ocena vpliva in šele potem zakonodaja, ki je del širšega pristopa. Samo še dvoje. Hvala vsem tistim, ki ste ostali. Skupaj s komisarko Jurovo, z gospodom eh, Vromu. Avramopoulosom in gospodom Timmermansom bomo o tem še govorili. Zahvaljujem se našim strokovnjakom. Morda se je zdelo, da smo v naglici, vendar pa bomo sedaj vse to, kar ste povedali, proučili tudi pri pripravi naše strategije in seveda upoštevanju človekovih pravic. To je šele začetek našega mandata, ampak zelo dobro je bilo, da ste vsi prišli zato, da so zlasti naši novi poslanci eh, lahko slišali te informacije. Hvala, da ste prišli. Če tudi se je zdelo, da sem vas malo priganjal, se je splačalo, da ste prišli. Hvala za potrpljenje in hvala, da ste odgovarjali na vprašanje naših poslancev. Hvala lepa še enkrat.